Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr Daj, kolegice in kolegi, gospe in gospodje, nadaljujemo za našo sejo. Najprej sklepi koordinatorjev, sestanka včeraj, eh, sklepi so bili razdeljeni in če do 12.30 danes ne boste podali ogovorov, veljajo za sprejete. Tako da lahko nadaljujemo kar z glasovanjem. Najprej testiramo, glasujte prosim. Konec glasovanja in nobenega ni preveč. Nobeni skupini ni nobenega preveč. Začeli bomo z glasovanjem o z ribištvo povezanem turizmu in diversifikaciji ribiškega sektorja. Gospod Ujeli je poročevalc ga ni, amandma ena, kdo je za? Mislim, da še rabimo malce časa. Amandma ena, kdo je za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. Amandma dva, kdo je za, proti. Vzdržani, sprijeto. Tri, za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. Pet, za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani, zavrnjeno se upravičujem. Glasovanje seznam ALS je organiziran drugače kot tisti, ki ga imate vi. Zato bi prosil kolege, da vzamejo drugi glasovanje seznam in sicer vloga z ribištvom povezanega turizma pri diverzifikaciji ribiškega sektorja. To ni neka nesreča, ampak pomembna pripomba. To je zelo pomembna pripomba, najpomembnejša danes in zelo dobro, da ste to omenili. Hvala, zdaj pa lahko nadaljujete. Hvala lepa, da mi dovolite, da nadaljujem. Kompromis ena. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis dva. Za, se upravičujem. Deseti amandma, kdo je za, proti, vzdržanje sprijeto. Amandma 2 za, proti, vzdržanje sprijeto. 13 je brezpredmeten. 14 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržanje sprijeto. Kompromis 2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 29 in 30 skupaj, kdo je za, proti, vzdržan je zavrnjeno, 31 za, proti, vzdržan je sprijeto, kompromis 4 za, proti, vzdržan je sprijeto. Amar ima 36 za, proti, vzdržan je sprijeto. 37 za, proti, vzdržani sprejeto. 38 za, proti, vzdržani sprejeto. 39 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 40 za, proti, vzdržani, to bom preveril, 40 preverjamo, glasujte prosim. Konec glasovanja. 20 za, 22 proti, en vzdržan glas zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, sprijeto. 42 za, proti, vzdržani, sprijeto. 43 za, proti, vzdržani, sprijeto. 44 in 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 za, proti. Vzdržanje je sprijeto. Oseminštirideset za, proti, vzdržanje je zavrnjeno. Devetinštirideset za, proti, vzdržanje je sprijeto. Petdeset za, proti proti, vzdržan je sprijeto, 51 za, proti, vzdržan je sprijeto, 52 za, prvi del za, proti, mm, zelo malo se vas javijo, 52 prvi del za, proti, vzdržan je sprijeto, zdaj sem videl rezultat, drugi del za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 proti, vzdržani sprijeto. 70 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani sprijeto. 73 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani sprejeta. Zdaj pa končno glasovanje. Glasujte, prosim. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 38 za, 4 proti, 2 vzdržana glasova, z veliko večino sprejeto. Čestitke gospodu Ujeju, ki ga ni. Naslednje glasovanje, investicije v zaposlovanje, gospod Zlotovski je poročevalec. Kompromis ena. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprijeto. Amadma ena za, proti, vzdržani. To bom preveril. Amadma ena preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 20 za, 24 proti, brez držanih glasov zavrnjeno. Amandma 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. 19 za, proti. To bomo tudi preverili. Amandma 19, glasujte prosim. Konec glasovanja, 21 za, 23 proti, zavrnjeno. Kompromis 4, za, proti, vzdržanje sprijeto. Amandma 23. Za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 26. Za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 28. Za. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 29. Za. Proti. Vzdržanje sprijeto. Kompromis 5. Za. Proti. Vzdržanje sprijeto. Amadma 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, 32 je brezpredmeten, se upravičujem. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprijeto. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti kompromis 7 za, proti, vzdržanje sprejeto. Petinštirideset za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Oseminštirideset za, proti, vzdržanje sprejeto. Devetinštirideset za, proti, vzdržanje zavrnjeno to bom preveril. 49 preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 21 za, 23 proti, brez držanih glasov zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti, vzdržanje sprijeto. Amandma, tudi ta je sprijet, 57 za, 57 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržanje sprejeto. 59 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 63 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 63 za, proti, vzdržanje zavrnjeno.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 Vzdržanje sprijeto. 79 za, proti. Vzdržanje sprijeto. 86 za, proti. Vzdržanje. To bom preveril. Preverjamo 86. Presujte, prosim. ELS imajo enega preveč, zeleni tudi. Ne mogoče, samo tri zelene vidim. Ne gre. Sistem pravi, da imajo zeleni enega preveč, ampak samo trije smo. To bi se kdo želel? ELS je zdaj v redu. No, nas je kdo tukaj napadil v sistem. Zdaj smo samo trije zeleni. Šestinosemdeset je bilo to. Konec glasovanja. 21 za, 24 proti, brez državnih glasov, zavrnjeno. Amandma 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromise naj za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Amanma 87 za, proti, vzdržani sprejeto. 89 za, proti, vzdržani sprejeto. 90 za, proti, vzdržani sprejeto. In še končno glasovanje. Glasujte, prosim. Äh, ist geschlossen. Konec glasovanja. 40 za, 4 proti, 1 vzdržan glas, sprejeto in čestitke gospodu Zlotovskemu. Jetzt kommen wir zu dem Bericht Zdaj pa smo pri izpustitvi potencijala prevoza potnikov po vodi in sicer je kitele poročevalec 24 za proti vzdržanje zavrnjeno, 25 za proti vzdržanje zavrnjeno, 26 za proti vzdržanje zavrnjeno vzdržani, to bomo preverili, 26 preverjamo. Glasujte, prosim. Konec, 21 za, 21 proti, 2 vzdržana glasava proti, zavrnjeno. Ja. Amendment 27 za. 27 za proti, vzdržanje sprejeto. 28 za, proti, vzdržanje sprejeto. 29 za, proti, vzdržanje sprejeto. 30 za, proti, vzdržanje sprejeto. 31 za, proti, vzdržanje sprejeto. 32 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržanje sprejeto. 39 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržanje sprejeto. Amadma 44 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržanje sprejeto proti, vzdržanje sprejeto, drugi del za, proti, vzdržanje sprejeto. 45 za, proti, vzdržanje sprejeto, 46 za, proti, vzdržanje sprejeto, 47 za, proti, vzdržanje sprejeto, 48 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 49 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 49 za, proti, vzdržanje sprijeto, 50 za, proti, vzdržanje sprijeto. Preverjam še enkrat 50, glasujte prosim. Konec glasovanja. 22 za, 24 proti, brez držanih glasov zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržanje sprejeto, 52 za, proti, vzdržanje sprejeto, 53 za, proti, vzdržanje, to bomo preverili, 53 preverjamo, vasujte prosim, 53 za, proti, konec glasovanja. 27 za, 18 proti, 1 vzdržan glas, prejeto. 54 za, proti, vzdržan je zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržan je zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržan je sprejeto. 57 za, proti, vzdržan je zavrnjeno. Zavrnjeno 58 za, proti vzdržani, to bomo preverili, 58 preverjamo. Konec glasovanja. 21 za, 24 proti, en zdržan glas, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno. 60 za, proti, vzdržani, tega ne vidim, bomo preverili 60, preverjamo, glasujte prosim. Konec glasovanja, 20 za, 26 proti, brez zdržanih glasov, zavrnjeno, 61 za, proti, vzdržani, sprijeto, 62 za, proti, vzdržani, vzdržani zavrnjeno. 63 za, proti, vzdržani sprijeto. 64 za, proti, vzdržani, to bomo preverili, 64 preverjamo, glasujte prosim. Konec glasovanja. 23 za, 22 proti, en vzdržan glas sprijeto. 65 za,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 ustni predlog spremembe. Ima kdo kaj proti? Ne. Kdo je za? Proti? Vzdržan je sprijeto. 71 za. Proti? Vzdržan je sprijeto. 73 za. Proti? Vzdržan je sprijeto. 74 za. Proti? Vzdržan je sprijeto vzdržanje je sprejeto. 75 za, proti, vzdržanje je sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržanje je sprejeto. Potem imamo ustni predlog spremembe 2, je kdo proti? Ne. En ogovarja. Gre za ustni predlog spremembe 2. Ustni predlog spremembe 2. Je kdo proti temu ustnemu predlogu? Ogovarja kdo temu ustnemu predlogu? Potem je ta ustni predlog zavrnjen in glasujemo o običajnem. Ali ne? Ne. 85 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 87 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. To bom preveril. 87 glasujte, prosim. Konec glasovanja. 23 za, 23 proti, brez držanih glasov, zavrnjeno. 88 za, proti, vzdržani, sprijeto, 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 90 za, proti, vzdržani vzdržali in sprejeto. 91 za, proti, vzdržali in zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržali in zavrnjeno. 93 za, proti, vzdržali in zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržali in sprejeto. 95 za, proti, vzdržanje je sprijeto. 96 za, ne ta, je brezpredmeten, kompromis 4 za, proti, vzdržanje je sprijeto. 104, kdo je za, proti, vzdržanje je sprijeto. 105 za, proti, vzdržanje je sprijeto. 106 za, proti, vzdržanje je sprijeto vzdržani sprejeto. 107 za, proti, vzdržani sprejeto. 108 za, proti, vzdržani sprejeto. 109 za, proti, vzdržani sprejeto. 110 za, proti, vzdržani sprejeto. 111 za, proti, vzdržani sprejeto. 112 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Še naslednji skupaj, 113 do 119 skupaj. Kdo je za? Proti. Vzdržani, to bom preveril. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 38 za, 8 proti, en vzdržan glas prosim vas, da dvigate roke, drugače tega ne vidim. 120, ne. Aman ima 5, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5, za, proti, vzdržani, sprijeto. 11, za, proti, vzdržani, sprijeto. 12, za, proti proti vzdržani, sprejeta, 13 za, proti vzdržani, sprejeta, 14 za, proti vzdržani, sprejeta, 15 ne, 16 za, proti vzdržani, sprejeta, 17 in 18 za, proti vzdržani, sprejeta, 19 za, proti vzdržani, sprejeta, Vzdržan je sprejeto. 20 za. Proti. Vzdržan je sprejeto. 21 za. Proti. Vzdržan je sprejeto. 22 za. Proti. Vzdržan je sprejeto. 23 za. Proti. Vzdržan je sprejeto. Amanma 1 za. Proti. Vzdržan je sprejeto. 2 za. Proti. Vzdržan je sprejeto vzdržanje sprijeto. 3 za, proti, vzdržanje sprijeto. 4 za, proti, vzdržanje sprijeto. Končno glasovanje, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Und ist geschlossen. Konec glasovanja, 42 za, 4 proti, brez zdržanih glasov, sprijeto. Čestitke Keithu Taylorju. Prihajamo na številko 13 nove priložnosti za mala prevozna podjetja, tudi sodelovanje poslovni modeli, poročevalec je Dominik Riki. Začenjamo z amedmajem 27 za, proti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 vzdržan je sprijeto, 51 za, proti, vzdržan je zavrnjeno, 53 za, proti, vzdržan je, to bom preveril, amadma 53, glasujte prosim. Konec glasovanja. 23 za in 21 proti, 2 zdržana glasova, sprijeto. Kompromis 5 za proti vzdržani. Sprijeto. Amar ima 56 za. 56 za proti vzdržani. To bom preveril. 56 preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 20 za 26 proti, brez zdržanih glasov, zavrnjeno. 65 za proti, vzdržani, tudi 65 bom preveril, 65 glasujte prosim. Konec glasovanja. 25 za 21 proti brez držanih glasov sprejeto. 66 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani sprejeto. 83 za, proti, vzdržani sprejeto. 84 83 bi preverili, bomo preverili. 83, glasujte. Konec glasovanja. 28 za, 17 proti, brez zažanih glasov, sprejeto. 84 za, proti, vzdržani, sprejeto. 85 za, proti, vzdržani, sprejeto. 86 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjena. Drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 9, za, proti, vzdržani, sprijeto. 104, za, proti, vzdržani, sprijeto proti, vzdržanje zavrnjeno. Kompromis 10 za, proti, vzdržanje sprijeto. Amandma 118 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Bomo preverili, 118 preverjamo, glasujte prosim. Konec glasovanja. 21 za, 25 proti brez zdržanje glasov zavrnjeno. Kompromis 11 za, proti vzdržanje sprejeto. 127 za, proti vzdržanje sprejeto. 128 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 12 za, proti vzdržanje sprejeto. 140 za, proti vzdržanje sprejeto vzdržanje, to bom preveril, 140 preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja, 20 za, 26 proti, brez držanih glasov, zavrnjeno je 141 za, proti, vzdržanje sprijeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržanje sprijeto, 151 za, proti, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 164 za, proti, vzdržani sprejeto. 229 za, ta brezpredmeten, ta brezpredmeten, kompromis 15 za, proti, vzdržani sprejeto. Vzdržan je sprijeto. 178 za, proti. Vzdržan je sprijeto. Kompromis 16 za, proti. Vzdržan je sprijeto. 1 plus 6, drugi del, glasovanje po delih, Gre za drugi del, ne prvi del, drugi del, kdo je za? Proti. Zdaj žan je sprijeto, tretji del, za? Proti. Zdržani bom preveril, tretji del preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 19 za, 27 proti, brez zdržanih glasov zavrnjeno. 189 za, proti vzdržanje je sprijeto. 190, e, imamo ustni predlog spremembe, mu kdo ogovarja, ne. 190 za, proti, vzdržanje je sprijeto. 191 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno. Tukaj imamo ustni amadma, je kdo proti temu ustnemu amadmaju? Ne. Ne potem 192 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto, 205 za, proti, vzdržani, sprejeto, 206 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržanje sleda. Kompromis 19 za. 18 naj preverim. Kompromis 18 preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 34 za, 7 proti, 5 vzdržanih glasov. Dobro, da sem še enkrat preveril. Kompromis 19 za, proti, vzdržanje sprejeto. 218 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis 20 za, proti, vzdržanje sprejeto. 227 za, proti, vzdržanje sprejeto. 228 za, proti, vzdržanje sprejeto. 231 za, proti, vzdržanje sprejeto proti vzdržanju in sprejeto. 232 za, proti vzdržanje sprejeto. 34 za, proti vzdržanje sprejeto. Emper 8 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Emper 8, preverjamo, glasujte prosim. Konec glasovanja. 20 za, 25 proti. En zdržan glas, zavrnjeno. Emperor 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Emperor 12 za, proti, vzdržani, to bom preveril. Emperor 12. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 17 za, 30 proti, brez držanih glasov, zavrnjeno. Empel 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tega ne vidim dobro. Bomo preverili Ample 22. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 19 za, 28 proti, brez držanih glasov, zavrnjeno. Amadma 1 za, proti, vzdržani sprejeto. 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 3 in 5 za, proti proti, vzdržani sprejeto, štiri za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 21 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 22 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 23 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 23 za, proti, vzdržani sprejeto, Kompromis 24 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis 25 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis 26 za, proti, vzdržanje sprejeto. Amadma 19 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržanje sprejeto. 23 za, proti vzdržanje sprejeto, ampl A za, proti vzdržanje, to bom preveril, ampl A, glasujte prosim. Konec glasovanja 24 za, 23 proti, noben vzdržan glas, sprejeto. Dobro, da sem še malce zapihal. Empel B za, proti, vzdržanje sprejeto. Empel D za, proti, vzdržanje sprejeto. Empel F za, proti, vzdržanje sprejeto. Empel H, proti, vzdržanje sprejeto. Empel J za, proti, vzdržanje sprejeto. Empel K za, proti, vzdržanje sprejeto sprejeta. Končno glasovanje, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 42 za, 4 proti, 1 zdržan glas. Sprejeto z veliko večino. Čestitke, Dominik. Prehajamo k statistiki prevoza po celinskih plovnih poteh. Bas Eichhut je poročevalec. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 39 za, 2 proti, 4 vzdržani glasovi. No, če še jih nekaj prečem, 41 za, 2 proti 4 vzdržani glasovi sprejeta torej. Statistika železniškega prometa glede izbiranja podatkov o blago potnikih in nesrečah, poročevalec sem sam, tudi poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. geschlossen. Konec glasovanja. 43 za, 2 proti, 1 vzdržan glas, sprijeto. In še dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč. Poročevalec me je prosil, da bi lahko podal kratek komentar, zato predajem besedo Knuto Fleckensteino zelo nakratko. kratko. Eh, opozoril bi samo na eno točko, ki je omogočila glasovanje danes. Sveto sem izjemno hvaležen, da je skupaj s parlamentom se vzel jasno eh, stališče glede državnih subvencij. Vem, da komisiji to ni bilo všeč, vendar pa sta tako svet kot parlament povedala komisiji, da je po našem, da imamo po našem mnenju tudi v pristaniščih infrastrukturne ukrepe, ki ne pomenijo javnih subvencij, če eh, koristijo vsem v pristanišču. In to je ključna točka In eh, brez da bi se zglede tega zedinili, vam danes ne bi mogel priporočati današnje glasovanje. To je prvič, da se to zgodi v 15 letih. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci, tudi tistim, ki niso več z nami, gospodu Komusakisu, za dobro sodelovanje pri svetu, pri komisarki in tudi pri vas. Se zahvaljujem. Hvala lepa. Lahko že proskam upred glasovanjem. To je bil aplavz za komentar, zdaj pa glasovanje. Pomensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 31 za, 38 za, 8 proti, 1 zdržan glas, veliko večino sprijeto. Čestitke poročevalcev. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. Zdaj bomo nadaljevali z homologacijo nadzor trga motornih eh, vozil njihovih priklopnikov ter sistemov sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot eh, namenjenih za taka vozila. Poročevalka je Karima Deli. Tisti, ki zapuščate dvorano, prosim, da to storite tiho. Karima Deli pa ima besedo. Počakala bom, da kolegi zapustijo dvorano, mm, ker me sicer ne boste dobro slišali. Prosim, da zapustite in tiho zapustite dvorano, ker smo pod časovnim pritiskom. Hvala. Please leave the room. Prosim, zapustite dvorano ali pa se usedite. Nun Karima Deli hat das Wort. Karima Deli dobi besedo. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalila svojim soporočevalcem. Pri predlogih sprememb smo lahko zadovoljni, kaj ti vsak eh, je res eh, želel prispevati k okrepitvi zakonodaje. Zdaj imamo tukaj uredbo, ki lahko zagotovi konkretne ukrepe eh, kot odgovor na škandal Dieselgate. Lahko okrepimo nadzor nad goljufijami, lahko očistimo ceste v Evropi, lahko se znebimo umazanih vozil, ki ne spoštujejo evropskih meril. Poglejte, kaj se je zgodilo pri objavi zadnjega poročila o, o transportu. 30 milijonov umazanih vozil naj bi bilo v Evropi. Ta vozila kršijo pravila glede NOX-a, e, celo s faktorjem 10 ali 15. 72 eh, tisoč smrti eh, pa je s tem povezanih letno. In to zato, ker postopek eh, homologacije ni ustrezen. Potrošnikom lahko tudi zagotovimo zaupanje, ki so ga izgubili, kar se tiče evropskih vozil. Potrošniki se organizirajo, ne razumejo, zakaj ne odpokličajo njihovih umazanih vozil in ko jih bodo odpoklicali. Eh, kaj se bo potem zgodilo, zakaj eh, tudi ne prejmejo nadomestil, tako kot so potrošniki prejeli nadomestila v ZDA. Treba je upoštevati vse te vidike. V rokah imamo vse karte za to, da ta zdravstveni škandal, eh, gre tudi za državni škandal, Torej, da ta škandal eh, rešimo in ga tudi preprečimo v prihodnje. Včasih so države sodelovali skupaj s proizvajalci pri teh goljufijah in mi moramo reagirati. Pripravlja se tudi poročilo v IMKU. Reagirati, kaj to pomeni? To pomeni, da ustvarimo tudi nov evropski organ. Eh, tri evropske eh, politične skupine to že zahtevamo. Mm, torej, morali bi govoriti o emisijah, o pravilih, o eh, proračunu. Eh, tu ne bi smelo nas stati nič več. Eh, in morali bi imeti tudi neodvisen laboratorij. Vedeti moramo, da že imamo skupni raziskovalni center, ki bi moral s tem novim organom sodelovati. E, tukaj ne ustvarjam nekega novega organa, želim samo upoštevati in izvajati tisto, kar se že dogaja, tisto, kar deluje. To, kar deluje, e, je agencija IPA e v ZDA, torej Agencija za varstvo okolja in nekaj podobnega bi rabili tudi v Evropski uniji. Morali bi zagotoviti ustrezna sredstva. Um, potem osebje, infrastrukturo in tako naprej. Veliko nas govori o novi agenciji, gospa Margo Ož, ki je vodila EPO v preteklosti, je ob uh, tem škandalu pozvala evropejce naj tudi mi ustanovimo tako agencijo za varstvo okolja. Giovanni De Santi uh, ki je odgovoren za raziskave na tem področju, je tudi poudaril, da je pomembno imeti nadzor na evropski ravni eh, in to na področjih, kjer države članice niso uspešne. Tak eh, nadzor mora biti okrepljen. Eh, naš odbor, odbor za transport in druge odbore pozivam, da skupaj najdemo sredstva za tako agencijo. Prav tako je za to odgovorna Evropska komisija najti moramo primerne rešitve in pa sredstva, da bomo lahko rekli, da Evropski parlament eh, v tem škandalu, ki ne zadeva samo Volkswagen, Evropski parlament torej pokaže, da imamo v mislih najprej državljane. Predlagati moramo konkretne, praktične in učinkovite rešitve. Hvala, gospod predsednik. Hvala. Priden bom dal besedo poročevalcem v Senci. Želim prisrčno pozdraviti skupino obiskovalcev, ki jih je povabila Gesine Weisner. In sicer so to osebe, ki so pred eh, mnogimi leti z njo skupaj maturirale. Prav prisrčno dobrodošli v tem odboru. No, nekateri, eh, tudi, tudi nekateri drugi se smehljajo pri tem. Bernakun eh, je na vrsti naslednjih. Hvala, gospod predsedujoči. Draga kolegica Dili, kot poročevalka za mnenje odbora za promet, promet za dosije homologacija vozil, priklopnikov in sestavnih delov na trgu EU in za tržni nadzor ter za preskus um, v podrealnimi pogoji, torej vozil in tudi sestavnih delov. Imeli smo prvi sestanek poročevalcev v Sinci in smo izmenjali mnenja. In res osrednja točka je bila ta, kako v prihodnosti zagotoviti učinkovit nadzor trga nad temi motornimi vozili, ki uporabljajo kot pogon motorje z notranjim zgorivanjem. Izhodišče je poročilo iz odbora EMIS, se pravi Dieselgate, pri tem igra odločilno vlogo. Vendar želim ponovno opozoriti na to, da v Evropi so nacionalni organi homologirali ta vozila in ugotavljali prometno varnost, se pravi, da nimamo večjih težav z zavorami ali z drugimi deli in da bi zato bila ogrožena varnost potnikov ali voznika ali eh, volan ali druge stvari. Temveč v tem primeru gre za to, da posvetimo pozornost Eh, motorjem z notrnim zgorevanjem in predvsem tudi za eh, čiščenje emisij, za boj čiste emisije. Eno X to je glavna tema in eno X je eh, škodljiv v emisija, ki ogroža zdravje prebivalstva nasplošno. In zato menim, da se moramo osredotočiti na tehnične naprave, ki jih je treba Eh, ugraditi v vozilo, če želijo izpolniti pogoje katalizatorja 6. In to je pomembna, pomembno vprašanje. Možnosti, eh, torej take tehnike obstajajo, niso pa bile uporabljene. In deloma se je ogoljufalo tudi proizvajalca. Se pravi, da je to um, programsko opremo, uporabljal največji proizvajalec v Evropi, pa tudi drugi. 80 mg na kilometr NOX je dovoljenih, v dejanski praksi važnje pa je to bilo, bila tri ali štirikratna vrednost. Komisija se je svetom najprej dogovorila, da to želi omejiti in to tudi že opažamo. Blutek in tako naprej se sedaj bolj pogosto uporablja, nekaj se je zgodilo. In kako bomo to prebirili v prihodnosti? Ali želimo imeti takoj nek evropski organ, agencijo? Skupina ELS eh, je proti temu, kajti zdi se nam, da bi to bilo preuranjeno in to ne bi funkcioniralo. Vse podatke homologacijskih organov, ki morajo biti neodvisni, moramo združiti in jih postaviti na koordinacijsko in informativno platformo. Lahko bi rekli, da je komisija odgovorna za nadzor teh podatkov. Komisija tudi ni opravila svoje naloge in tudi nacionalni organi ne, prepozno smo to opazili, ameriški trg pa je to potem spravil um, um, na površje. Um, torej, s TTIP-om ne bomo imeli nobenih problemov, če poslušam gospodili. To bo zelo zanimiva razprava eh, v zvezi s tem, kar ona trdi o IPI. E, eh, torej, želimo to informativno in koordinativno platformo. Um, posamezni organi morajo dati na boljo podatke, tudi prodajalci, eh, tudi kar zadeva lastništvo. Eh, torej intelektualno lastništvo, ko ne gre za razkritje skrivnosti, torej vse to mora biti dostopno. Potem eh, tekoče vzdrževanje in tudi inšpekcije so predvidene, periodične tehnične, pre, tehnični pregledi. In tu gre vedno tudi za uh, preiskavo emisij in spomnim se razprave, ko je velik lobijist eh, za avtomobile ADAK, ADAK rekel, tu sploh ni potrebno, vse te podatke imamo, torej to so torej centralne teme, vsi ti pregledi, tu še nimamo skupnega stališča, vendar zdi se mi pomembno, gospod Lili, da iz eh, predlogov sprememb, ki so bili vloženi, da jih tematsko povzamemo in iz tega sestavimo kompromise, potem bo vsak imel boljši pregled. Pomembno je, da um, dosežemo izboljšave na področju emisij. Hvala, smo pod časovnim pritiskom. Gospod Todinovski ima je na vrsti naslednji. Děkuji, pane. Entschuldigung. Yeah. Hello, chair. Uh, If it is possible, because Mrs. Grapini has... Gospa Grapini ima glasovanje v uh, nekem drugem odboru, tako da bi zdaj eh, spregovoril uh, jaz v njenem imenu. Zahvaljujem se poročevalki za kompromise, ker so bili poslani šele včeraj, nisem uh, mogla jih proučiti. Uh, situacijo bi morali gledati na realističen način, spostaviti novo agencijo, to bi vzelo vsaj šest ali sedem let od sprejetja te uredbe. Poleg tega mogoče ne bomo dosegli vseh sredstev za vzpostavitev agencije v okviru te uredbe, mogoče bo treba počakati na novo uredbo. S svojimi predlogi sprememb eh, sem skušala najti kakšno kratkoročno in učinkovito rešitev. Ne vem, ali je to dobra rešitev na dolgi rok ampak vsi se strinjamo, da moramo hitro ukrepati. In iz tega razloga sem mislila, da bi eh, eh, skupni raziskovalni center lahko začasno spremenili v tak nadzorni organ. Veliko je kontroverznosti tudi glede neodvisnosti tega organa, ampak če ga ločimo od komisije, potem njegova neodvisnost ne bo več vprašljiva. Ta institut ima vso ustrezno opremo, pa eh, tudi ustrezne človeške in korporativne vire. Če vzpostavimo nov organ, pa bo to pomenilo več administrativnih postopkov in stroškov. Vzpostavitev nove agencije bo še predmet razprave v svetu in vsaka država bo želela, da je ta agencija locirana prav tam. In te razprave bodo dolgo trajale, prav tako ne bodo zelo učinkovite. Zato si želim, da hitro ustanovimo takšen organ. Boljša komunikacija med eh, organi držav članic je nujno potrebna, prav tako je treba zagotoviti transparentnost na njihovi strani in na strani komisije. Eh, s to razpravo danes eh, želim, da bomo dobili več prispevkov iz naše skupine in drugih skupin, o katerih bomo potem razpravljali na sestanku poročevalcev v Senci. Veselim se že nadaljnih razprav s poročevalci v Senci, našo poročevalko Marija Grapini. Hvala. Hvala, pane predsedujoči. Hvala, gospod Trdinovski. V zadnje htjel veljmi podjekovati pani spravodajce, že take smo dostali až, až včeraj. Hvala eh, poročevalki. Včeraj smo prejeli kompromise. Mislim, da tukaj gre za eh, prizadevanje v tej smeri, da bi dobili neko skupno stališče. Sistem homologacije mora. A, eh, biti predmet neke rešitve. Stališče komisije eh, temelji na pomankanju zaupanja v trenutni sistem in v inšpekcije, ki jih izvajajo države članice. Tukaj se soočamo s problemi eh, in ne vem, ali je pravi način, da bi jih rešili z ustanovitvijo nove agencije. To bi zahtevalo veliko časa. Prav tako je s tem povezanih veliko upravnih postopkov. In tu je razlog, eh, zaradi katerega bi morali vse skupaj še natančno proučiti. Normalizacija postopkov uh, mora tudi biti predmet res, razprave. Zato sem vložil nekaj predlogov sprememb. Mislim, da potrebujemo ekipo strokovnjakov, predvsem, ko gre za emisije. Eh, vemo, kakšne so bile težave pri evalvaciji situacije. Gre za to, da potrebujemo novo strukturo, ko gre za nadzor trga. Eh, treba je govoriti tudi o proračunu, se o tem dogovoriti, in zagotoviti, da bodo izvajane ustrezne inšpekcije. Mislim, da eh, bomo še naleteli na težave s financiranjem, ko gre za te inšpekcije in za celoten sistem. Administrativno eh, breme je tudi problem. No, eh, ko gre za normalizacijo različnih posameznih faz, še nekaj o tem. Tukaj bi navedel dva primera. Eh, imeli smo postopek za upoklic vozila. Mogoče bi s tem lahko pokrili, na ta način lahko pokrili kompleksna tehnična vprašanja s tem postopkom upoklica. Zahvaljujem se poročevalki eh, in se že veselim nadaljnega sodelovanja, s katerim upam, da bomo prišli do neke dobre rešitve, ne da bi pri tem povečevali administrativno breme. Upam, da bomo lahko tudi našli rešitve za trenutno situacijo. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa Dominik Rikje. Hvala. Zahvaljujem se Karimi za njeno delo, delo poročevalke in za sodelovanje odbor eh, EMIS še eh, deluje eh, in ugotovil je že, da testi niso bili primerni, sploh niso odražali dejanskega stanja in teste je treba obvezno nadomestiti in izboljšati. Potem tudi nadzori za, oziroma organi za nadzor niso bili uspešni, torej organi, ki so organizirali te teste. Potrebujemo tudi uh, Eh, neodvisen administrativni postopek. Strinjam se eh, s poročevalko, da je bila industrija zelo eh, pristranska in nepoštena, ko je šlo za te teste. Teste je treba prilagoditi realnosti, jih izvajati v realnem stanju, realni situaciji. In Eh, odstraniti tiste tehnične eh, mehanizme, ki teste eh, prirejajo. Potem organizacija nadzora je pomembna. Zdaj bo treba biti zelo pozoren pri izvajanju nadzora. Imamo nacionalne postopke, ki jih nadzorujejo nacionalni nadzorni organi. potrebujemo neodvisno evropsko agencijo in eh, med Evropsko agencijo in pa nadzornimi organi na ravni držav članic je treba poiskati način sodelovanja. Zato potrebujemo evropsko platformo, kjer bo treba jasno opredeliti sredstva in pa pristojnosti. Jasno je tudi, da eh, varnostni nadzor mora ostati organiziran na tak način, kot je organiziran zdaj. Tukaj ne gre za to, da se eh, vzpostavi povsem nova organizacija nadzora nad vozili. Govorimo o nadzoru nad emisijami, to mora biti jasno. Ideje eh, so skupne, eh, moramo pa si prizadevati za soglasje glede upravnega organa ali pa platforme na evropski ravni ki bo uh, povezovala nacionalne organe. Pa še ena stvar, ki jo želim povedati, gospod predsednik, pogosto rečemo, da se stava in vzpostavljanje administrativne agencije na evropski ravni predstavlja velike finančne in druge stroške. 15 milijard bo trenutna situacija stala uh, Volkswagen in države članice. Uh, In mislim, da eh, bi bilo bolje vzpostaviti organ na evropski ravni, kot pa plačevati te stroške še naprej in se soočati s tovrstnimi situacijami tudi v prihodne. Stvari so nas že zelo drago stale. Poročevalka bo morala predlagati Evropsko platformo, ki bo neodvisna ali pa agencijo, ki bo neodvisna z eh, eh, sredstvi nadzora, ki bodo povezani morda z nacionalnimi organi. Eh, morali bi najti ustrezen način sodelovanja glede na trenutno situacijo. Sam mislim, da bi evropski organ zagotavljal najboljši nadzor in najboljše izvajanje testov. Hvala. Hvala lepa. Majar Kiljunen je na vrsti naslednja. Ja. Hvala. Želim se zahvaliti kolegici gospe Deli za odličen usnutek. Eh, imeli smo prvo srečanje poročevalcev v Senci. To delo je v tem mandatu eno pomembnejših. Eh, podpira to tudi eh, naša prizadevanja v okviru odbora EMIS pri tem poročilu bi rada povedala, da stvari jemljem zelo, zelo resno. Približno pred enim letom je izbruhnil ta škandal. Ta škandal je zelo eh, omajal zaupanje potrošnikov v Evropsko unijo in pa v nadzor držav članic. To zaupanje je treba ponovno vzpostaviti in zato potrebujemo stabilno sodelovanje. Na ta način bomo lahko rešili probleme, ki so se pojavili s to afero. Sama razumem, da mora pri tej zadeji tudi parlament biti zelo strok, ukrepati mora v skladu s svojo vlogo v interesu evropskih potrošnikov in okolja. Mislim, da moramo vsi to imeti pred očmi. obstajajo tisti, ki zagovarjajo eh, stališče avtomobilske industrije. Tudi komisija, na žalost, eh, se zdi, da gre v tej smeri. Potrebujemo pa neko neutralno stališče. Parlament lahko eh, postavi cilje za prihodnost, kakšni morajo biti nadzorni mehanizmi in tako naprej. Mislim, da tukaj obstaja soglasje. V našem odboru obstajajo pa različna stališča glede tega, kako te cilje doseči, kako jih doseči na skupen in čim bolj učinkovit način. Meni se zdi eh, predvsem pomembno to, da je sistem učinkovit, eh, nepristranski, transparenten, eh, da ga nadzorujemo in pa redno tudi revidiramo. Sama sem podala nekaj predlogov sprememb k poročilu deli. V tej smeri sem pa odprta za nadaljevanje razprave s kolegi. Lahko razpravljamo o tem, kakšna agencija oziroma kakšen sistem ali organ bi lahko bil odgovoren za delovanje tega sistema. Upam pa, da ne bomo vedno znova ustvarjali nove birokracije ampak da bomo izkoristili že obstoječe sisteme. Tudi ne potrebujemo za vsako posamezno področje individualnega organa. Veselim se že kompromisov, ki jih bomo dosegli s poročevalko. Mislim, da bo eh, situacija še zelo eh, zanimiva. Upam, da bomo imeli plodno in konstruktivno razpravo, tako da bomo te vrzeli še zapolnili in rešili probleme, ki še obstajajo. Mislim pa, da je predvsem pomembno, da spet vzpostavimo zaupanje naših državljanov. Hvala lepa, ker smo pod časovnim pritiskom, so sedaj na vrsti še trije, vendar ima vsak samo minuto 30, Dieter Libret Koh je na vrsti naslednji. Hvala želim se pridružiti temu, kar je povedal Bernard Kuhn, zato se bom osredotočil na tri teme nacionalne pristojbine, ki naj bi jih pobirali samo za stroške tržnega nadzora, ne pa za stroške, ki jih zahtevajo pregledni organi, pregledne službe. Torej, temeljitost teh pregledov je seveda odločilna za um, proizvajalce. Um, če bi imeli neko enotno ceno ne bi delovali tržni mehanizmi, potem tržni nadzor in um, koliko krat naj bi ga izvajali. Kar zadeva obseg pogostnost pregledov, bi morali vzpostaviti evropsko, evropske standarde. Potem razkritje podatkov. Podatki vozil so pogosto zelo občutljivi podatki, zato proizvajalcem ne bi bilo treba razkriti vsi podatkov o programski opremi in algoritmih, temveč samo podatke, ki so pomembni za homologo, homologacijo in upam, da bodo te točke pri pripravi kompromisov upoštevane. Hvala, Lucy Anderson. Hvala. Ne moram dovolj potrditi oziroma povdariti, kako pomemben je ta del zakonodaje. Mislim, da smo v varnih rokah, eh, skarimo deli pri tem poročilu na splošno pa tudi, ko gre za homologacijo v mestih. Eh, urbana mobilnost je tukaj pomemben vidik. Številni od nas eh, delujemo tudi v odboru EMIS. Želimo zagotoviti, da eh, se škandal, kot je bil povezan s Volkswagenom, nikoli več ne ponovi. Kar se tiče predlogov sprememb, pa želimo osvetliti le nekaj predlogov sprememb, ki sem jih sama podala oziroma pri katerih sem sodelovala. Moramo imeti pravo definicijo Eh, napak pri vozilu. Eh, javnosti moramo zagotoviti ustrezne podatke, ko gre za emisije iz avtomobilov in o samih vozilih. To morajo biti potrebne in podrobne informacije. 136. Eh, ta predlog spreme je zelo pomemben. Mogoče bo tukaj subsidijarnost malo ogrožena, zato da damo prednost potrošnikom 141, ko gre za interpretacijo in izvajanje. Um, ta predlog spremembe je tudi pomemben in sicer mora eh, biti vse skupaj v interesu potrošnikov. Potem določbe v zvezi z delegiranimi akti. Eh, to je področje, eh, na katerega smo včasih gledali kot na tehnično področje, ampak zdaj področja veliko politične škode. Tukaj gre za klasičen primer, kjer parlament eh, potrebuje tesen nadzor nad ukrepi. Odbor IMKO, eh, tam obstaja velik deregulativni pritisk eh, glede teh ukrepov in zanašam se na ta odbor in na druge odbore, da eh, temu nasprotujemo v korist avtomobilske industrije, potrošnikov in pa javnega zdravja. Hvala. Hvala, sedaj pa Gesine Meissner. Hvala, gospod predsednik. Pravzaprav smo lahko hvaležni američanom, da so opazili, da se je goljufavalo in tudi 80 mg, ki se jih morajo držati v ZDA, pri eno, eno X to je dosti bolj ambiciozno kot 80 mg pri nas. Uh, Že v zadnjem mandatu smo eh, rekli, da potrebujemo RDI, e, zato ker smo videli, nismo videli, za koliko se prekoračujejo te vrednosti, ampak da so te prekoračitve je bilo jasno. Zato bo v prihodnosti pomembno, kako zagotoviti take tiste, ki bodo zagotovili pravilne rezultate in kdo bo izvajal ti priglite v imisu, ki potika usporedno, smo videli, da je odpovedala vsaka raven. Nekateri so videli veliko, nekateri manj, nihče pa ni ukripal in zato je dobro, da se ukvarjamo s tem. Torej, sporna točka je, kje naj potekajo pregledi, seveda naj bo to neodvisen pregled. Američani eh, eh, izvajajo um, take tiste um um um, um, um, um, torej um, slučajno, to so presenečanja in to sploh ni tako slaba rešitev, um, nenapovedano. Um, jaz mnenja, da bi agencija eh, potrebovala zelo dolgo in bila veliko birokratsko breme. breme. Torej, potrebujemo nek sistem, ki zagotavlja uh, smotrn nadzor, mogoče z naključnimi uh, Eh, pr, eh, pregledi, tako da bomo imeli na trgu vozila, ki ne osnažujejo ozračja, temveč da bodo potrošniki dobili to, kar si pravzaprav želijo. Ta pregled ne more biti samo neodvisen, temveč mora biti tudi finančno neodvisen tako da ne bo prišlo do konkurence eh, glede tega, kdo zagotavlja tiste, ki so eh, najmanj strogi. Vsi so vedeli, komisija je dolgo vedela, 4-5 let eh, in se tudi pogajala z Nemčijo, kaj je treba storiti, vendar ni dala ustrezne pobude. Zato me zanima, kako se bo na to odzvala komisija, gospa Čikovski, dobi besedo. Hvala. Gospod predsednik, pozdravljeni vsi skupaj. Hvala za predloge sprememb, hvala za to razpravo. E, malo smo zmedeni, kaj ti, ti predlogi sprememb gredo pogosto v nasprotni smeri oziroma v več nasprotnih smeri. E, ni težko oceniti vsebine teh predlogov sprememb, ampak e, razumeti, ali si vsi prizadevamo za isti cilj, pa je včasih težko. Če bodo sprejeti določeni od teh predlogov sprememb, potem gotovo ne bodo prispevali k večji učinkovitosti in preglednosti. Uh, prav tako sistem ne bo izboljšan, tako da tukaj ne gre samo za posamezne predloge sprememb, ampak za to, ali se strinjamo, da gre tukaj za bistveno reformo sistema uh, homologacije in uh, glede sprememb, ki so potrebne. Ne bom zdaj podrobno govorila o predlogih sprememb. Razdelila jih bom v dva ali tri sklope. Eh, najprej eh, bom spregovorila o agenciji. Komisija predlaga sistem nadzora, kjer bi službe komisije eh, igrale vlogo neodvisnega nadzornika. Nismo izbrali agencije in sicer zaradi stroškov, časovnice in pa učinkovitosti sistema. Ali bo ta agencija povezana z železniško agencijo ali s katerokoli drugo obstoječo agencijo, tudi tu je problem. E, problemi bodo s eh, proračunom in pa z osebjem. Ne glede na to, ali bo agencija povezana s kakšno drugo ali pa ustanovimo neko novo. Potem eh, ideja, da bi skupni raziskovalni center bil odgovoren za nadzor, ta se nam zdi dobra. Druga uh, večja tema so uh, pristojbine. V 30. členu uh, smo uh, predlagali, da se zmanjšajo te pristojbine za proizvajalce, da se s tem prispeva k homologaciji. Izbira parlamenta je, uh, torej na kakšen način naj bi se uh, financirali organi za homologacijo. Še enkrat pa želim povdariti, da je treba financirati nadzor trga na tak ali drugačen način. Sistema ni mogoče vzpostaviti brez ustreznega proračuna. Naslednja točka je povezana s forumom. Veliko predlogov sprememb je bilo vloženih in te cenimo. E, strinjamo se, da potrebujemo več transparentnosti, da potrebujemo tudi dostop za tretje strani, za nevladne organizacije in tako naprej. Kar pa se tiče pristojnosti tega foruma, to bo odvisno tudi od drugih odločitev. Previdni pa moramo biti, forum ne sme nadomestiti ustreznega tržnega nadzora, ki ga mora izvajati neodvisen organ. Ta forum ne bo imel eh, vloge nadzora. Pa še četrta točka, ki je tudi pomembna, veliko predlogov sprememb je povezanih tudi z uh, zakonodajno področju emisij, ko gre za napake v vozilih. To je že vključeno v obstoječo zakonodajo. E, ni treba, da se to e, vključi v okvirno e, uredbo, kajti gre za sektorsko specifično zakonodajo. Potem testi za CO2, taki testi, kot ste jih vi želeli v predlogih spremem, še ne obstajajo. Previdni moramo biti, kakšne teste bomo izvajali. Predlagajo se določene rešitve, ampak te še niso del Eh, pravnega okvira in zato se na nje ne moremo navezovati v tej zakonodaji. Eh, omenja se tudi EMIS eh, in njihovo delo, vaša izbira je, ali to vključimo ali ne. Pomembno je tudi, da govorimo o pravilnosti testov, ampak ta okvirna zakonodaja ni pravi kraj za opredeljevanje zakonodaje po specifičnih področjih. Potem homologacije, še nekaj v zvezi s tem. Večkrat smo že povdarili, da ne gre tukaj samo za časovno omejene certifikate za eh, homologacijo. Če bodo ti obnovljeni, potem bodo obnovljeni na področju, stovne na področju dokumentov. Zdaj govorimo o besedilu, ampak vaši predlogi v tem besedilu gredo v drugo smer. Sama sem eh, podala zdaj nekaj idej, kako bi lahko uh, dosegli cilj te uredbe. Komisija vam je vedno na voljo za sodelovanje in za iskanje dobrih kompromisov. Hvala. Hvala sedaj pa spet Karima Dili poročevalka. Eh. Hvala, gospod predsednik. Hvala vsem soporočevalcem in kolegom kolegu iz ELS, eh, gospodu Wernerju, bi rada povedala naslednje. Eh, sama ne podajam histerične reakcije tukaj, sploh nisem histerična. Vse bi rada pomirila. Dejstvo je samo v tem, da bo komisija eh, zagotovila nek načrt, ki bo omogočal, da nas slišijo tudi od zunaj, torej potrošniki. Eh, pa tudi, da bo parlament imel neko novo podobo. Eh, zato si prizadeva predvsem naš odbor. Eh, želi zagotoviti, da nismo samo opazovalci, ampak so zakonodajalci. No, najprej ena stvar. Vsi se strinjamo, da testi niso bili upoštevani. Prišlo je do napak na ravni inštitucij na ravni Evropske komisije, državnih organov in tako naprej. Evropska eh, komisija ni znala ukrepati. To zdaj ugotavlja tudi odbor EMIS. Komisija je bila zelo šipka v odnosu do tega, kar smo pričakovali. Werner, mogoče si ti to rekel. Eh, tukaj povezujemo eh, Tafto in pa agencijo. Eh, ampak ne govorimo o trgovinskih sporazumih, ampak eh, o modelu, ki mora obstajati. Vsi se v tem strinjamo, tudi v odboru EMIS. Agencija mora biti neodvisna, učinkovita in omogoča dejanski nadzor. Saj gremo v tej smeri in treba je iti v tej smeri. Hitro bom zaključila, gospod predsednik. Druga stvar. Dobro razumem to, kar ste mi povedali eh, glede upravnega bremena. Ampak tukaj imamo 27 ali 28 organov. To stane več, kot da bi imeli en velik organ. Tega nam ni uspelo narediti eh, na področju železniškega prometa oziroma to smo dosegli potem, ko je bilo porabljenega veliko časa. Uspelo nam je. Eh, prav tako na področju letalskega prometa. Strinjam se z Evropsko komisijo, ko eh, eh, pravi, da bo za nadzor trga potreben proračun. Seveda bo potreben proračun, potrebna bodo sredstva, ampak kateri organ bo za to odgovoren, lahko temu rečemo organ, agencija, karkoli želite, ampak potrebujemo novo orodje nov mehanizem za nadzor trga. Eh, sicer eh, ciljev ne bomo dosegli. Bom zaključila, gospod predsednik. Zelo se eh, veselim srečanja s poročevalci v Senci. Rada bi, da pripravimo v odboru za transport dobro poročilo, ki bo podalo močno stališče parlamenta in uh, Upam, da bomo dobili ustrezna urodja na voljo po aferi Dieselgate, s katerimi bomo preprečili eh, to vrstne afere v prihodnosti in s katerimi bomo eh, zagotovili spet več zaupanja na strani evropskih potrošnikov. Velja glasovanje v odboru Tran bo 10. novembra, v odboru IMKO 29. v na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali naslednje leto, ne bi pa se še natančno kdaj. Sledi naslednja točka na dnevnem redu, izmenjava mnen z generalnim direktorjem eh, generalnega direktorata za mobilnost in promet, gospodom Hololejem. Ja, Gospod Hololaj, prvič ste gost v našem odboru od vašega imenovanja za generalnega direktorja oktobra lanskega leta. Vaš, smo da, vaš eh, obisk smo načrtovali dalj časa in zato me zelo veseli, da nam je sedaj uspelo. Gospod Hololaj bo podal vizijo o prihodnosti prometnega sektorja in, potiko, eh, in poročal bo tudi o poteku in rezultatih generalne skupščine IKO prejšnji teden v Montrealu. Veseli me, da nam je uspelo priti v naš odbor in zelo se veselimo vaših vašega govora, gospod Hololaj, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik, hvala, Mihajl, gospe in gospodje. Veliko veselja mi je, da sem lahko tu z vami v odboru za promet in res je prvič, da sem vaš gost, vendar večino od vas sem že srečal ob drugih prilikah in imeli smo um, zelo dobro sodelovanje in tega se seveda veselim. Poskusili smo eh, tudi s predsednikom um, organizirati termin obiska že prej, vendar ni uspelo. Zato je danes dobra priložnost, da vam dam pregled nad tem, kaj se je zgodilo na generalni skupščini IKAO, kjer sem bil dva tedna in v drugem tednu sta me spremljala tudi dva člana tega odbora, ki sta danes prisotna v dvorani. Na začetku želim poročati o pogajanjih v okviru IKAO. To je zelo drugačno ozračje in drugačen občutek kot pred tremi leti ko se je takrat ekipa vrnila s pogajanj in ko je rezultat bil daleč od naših pričakovanj. Tokrat menim, da smo bili zelo dobro pripravljeni. Evropsko sodelovanje je delovalo zelo dobro in pri tem ne mislim na Evropo 28, temveč 44 podjetjih, kajti to je konferenca organizacije za civilno letalstvo, 44 članic je v tej organizaciji in vsi smo nastopali kot evropska ekipa. In veliko veselje mi je, da lahko rečem, da je evropska pogajalska ekipa bila tudi ključna pri eh, pogajanju eh, kompromisov eh, tega zgodovinskega dogovora kajti v nobeni resoluciji kao doslej ni bilo toliko pozitivnih um, oziroma nikoli resolucija ni bila tako pozitivno pozdravljena kot tokrat. Tudi države so v glavnem podprle to resolucijo. In to je dogovor, eh, kjer je vključenih 191 držav z celega sveta. In prepričan sem, da smo lahko upravičeno ponosni na rezultat. Um, ukrepi za globalni trg. To je bil forum ena in to je zelo pomemben korak naprej pri uh, emisijah CO2 iz eh, mednarodnega letalskega prometa. Ta sporazum odpira tudi novo poglavje v mednarodnem letalstvu in prvič eh, gre za globalen sporazum za obravnavanje emisij CO2 na specifičnem sektorju gospodarstva. Torej tu se lahko opiramo na pridnostne naloge Junkerjeve komisije, kar zadeva obravnavo podnebnih sprememb in opiramo se lahko tudi na COP21 v Parizu. In pogosto smo poskušali druge države prepričati o tem, da je treba izkoristiti sedanji trenutek. In razen tega smo um, uspešni tudi pri um, evropski pobudi za mobilnost z nizkimi in, emisijami. In razen tega je to dobra stvar za promet. Ta ukrep za globalni trg je dober rezultat. Dobro je, da um, ocenjujemo in mirimo um, emisije iz letalskega prometa. Um, povsod in to ni diskriminatorno, kajti vse letalske družbe se obravnavajo enako. To temelji na dejavnosti letalske družbe in ne na geografskih vidikih. Dolu, um, torej, tisti, ki izpolnjujejo um, sodelovanje držav, je v prvih šestih letih prosto, prostovoljno. To je pošten dogovor. Um, to varuje okolje in evropske družbe. Za evropske družbe veljajo enaki pogoji kot za druge. 65 držav je izrazilo um, pripravljenost, da bodo sodelovali pri tej schemi in potem se bodo pridružile tudi druge države, ko bo to obvezno. Torej na začetku jih je 65, ampak upam, da se bo ta seznam še podaljšal. In seveda nas čaka že veliko dela, da pomagamo predvsem afriškim manj razvitim državam pri vzpostavitvi zmogljivosti in da bi tudi on te države razumele, da bi jim koristilo tudi če so izuzite iz te scheme, scheme, da eh, sodelujo že od vsega začetka pri tem, kajti nekatere manj razvite države so opravile veliko domače naloge in zanje bi eh, koristilo, če bi sodelovali v schemi. Nekatere države, ki so se zelo zauzele za to, je bila naprimer med njimi tudi eh, Guatemala. Eh, torej, razen tega, eh, Eh, je naš cilj, da bi ti ukrepi eh, postajali vedno eh, strožji. To je naš cilj, kaj ti želimo, klauzulo o pregledu in to smo tudi dosegli. In po tem, kar je bilo do, do, dogovorjeno v okviru ICAO, je splošen politični okvir za izvajanje teh ukrepov seveda um, je treba um, izoblikovati tudi še podrobnosti in to bo delo sveta IKO in potem bomo videli, kakšen rezultat uh, bo um, imelo delo sveta. Um, Evrop, Evropejci um, imajo, torej um, tudi svoje predstavnike v tem svetu in prepričani smo, da bodo dobro zastopali interese Evrope v tem svetu, kajti gre za um, um, ukrepe, ki naj bi veljali po vsem svetu in ki bi bili tudi učinkoviti. E, torej, um, šlo je za prvo, prvi cilj, da se omeji um, jo ja, emisije v letalskem prometu. In eh, zato so bile določ, določeni dolgoročni cilji v skladu s eh, sporazumom iz Pariza. Gre za operativne izboljšave, za tehnične izboljšave in za druge ukrepe. Potem ETS. ETS. Kaj se bo zgodilo kot naslednje? To Eh, so nas vprašali že prednje je bil eh, sklinjen ta dogovor. Sedaj moramo eh, oceniti posledico tega dogovora za ETS v Evropi. 2013 je EU ETS za letalstvo bil zmanjšan in naj bi veljal samo za um, evropske lete, sedaj imamo ta dogovor in ga je treba analizirati in komisija bo na začetku naslednjega leta m, mm, predstavila um, um, um, poročilo za Evropski parlament in svet uh, o tem, kakšne so posledice dogovora um, iz. Um, dogovora e- ikao in kaj je treba storiti v Evropi, v Evropski uniji. Torej, pripravili bomo to vrsten predlog na začetku naslednjega leta. Akio ikao eh, dogovor je dober okvir, vendar treba eh, je storiti še marsikaj. Pogajanja so bila trda, rezultat je dober, vendar je sporazum šele začetek in sedaj bo treba zagotoviti tehnično teh, tehnično izvajanje in s tem se bo ukvarjal svet, kajti zelo pomembno je, da se izvedbeni mehanizmi um, vzpostavijo. Torej gre tudi za spremljanje, za poročanje in za verifikacijo. Um, in um, kriteriji za upravičenost. Um, um, izuzetja iz emisij in vse to je treba um, um, realizirati tako, da bo ta sistem lahko začel delovati 2021. leta in da bo lahko izvajan na konsistenten način. Želim povedati nekaj tudi o drugih temah, o katerih se je razpravljalo v IKO. Uh, Ta uh, ukrep za globalni trg in uspeh je bil predvsem odvisen od tega, kakšen rezultat bo dosežen v okviru tega ukrepa za globalni trg in ker smo dosegli dober rezultat, eh, se je tudi skupščina nasplošno ocenila kot pozitivna. Vendar moram reči, da smo pozitivne rezultate dosegli tudi na drugih področjih in ta skupščina na celot, v celoti je bila pozitivna. EU e je imela tudi velike ambicije, naprimer pri varnosti, eh, kibernetski varnosti, eh, pri ekonomskih zadevah in vesel sem, da vam lahko rečem, da je EU dosegla dobre rezultate tudi na teh področjih, eh, da jih omenim samo nekatere drone. Gre za boljšo harmonizacijo na globalni ravni. In pri tem bomo upoštevali tudi delo ki so ga opravile države in regije, vključno s pravili, ki jih trenutno razvijamo v EU in tudi delo, ki se um, Um, pri tem se upošteva tudi delo, ki um, ga izvaja vaš odbor. Potem ukrepi um, za operacije in za izvajanje dejavnosti v bližinu, bližini konfliktnih območij. Na evropski ravni smo sprijeli ukrepe, vendar letalstvo je globalna industrija in delitev informacije pomembna. Uh, in letalske družbe in tudi države morajo vedeti, kje so nevarnosti, tako da lahko sprejmejo operativne odločitve, kibernetska varnost, kibernetski napadi. Tudi tu moramo sodelovati, predvsem eh, pri um, um, odzivu na take napade in tudi pri ustrizn, pri zagotovitvi ustriznih naprav. Torej, tako, da bi um, letalski sektor bil bolje zaščiten pred tem. Kibernetska grožnja za letalstvo so seveda nekaj, kar bo um, naspremljalo še nekaj časa. In tu moramo um, biti, um, sprejeti zelo napredne ukrepe, potem varnost. Um, Prišlo bo seveda do povečanja prometa in zato je treba izboljšati pravila varnosti in države članice morajo storiti vse, da bo dosežen ta cilj. EU mora pomagati predvsem tretjim državam. Želimo eh, prispevati konceptu, da nobena država ne bi zaostala torej gre za pomoč pri vzpostavitvi zmogljivosti, ko gre za varnost, mislim, da bo eh, ta tema v kontekstu IKAO postala še bolj pomembna, kajti tudi v pogledu eh, resolucije eh, Varnostnega sveta Združenih narodov z 22. septembra, kjer je omenjena vloga IKAO v zvezi z varnostjo, eh, tudi na to je treba omeniti. Potem regionalno sodelovanje. Um, regionalni letalski sistemi, kot naprimer Evropska unija, to je bilo omenjeno in treba jih je bolje vključiti v kontekst ICAO. Tako bodo države zunaj um, našega območja spoznale specifičnost našega sistema IKO temelji na državah in včasih je bilo težko razložiti v IKO koncept um, Evropske unije in to je dober korak za sprijeti regionalizacije tudi v okviru IKO in mislim, da nam je to uspelo prvič, da se je to tako razumilo. Potem, kar zadeva globalni načrt, uh, gre za globalni načrt za varnost in mednarodne in evropske prioritete bodo usklajene v naslednjih letih in ostajajo usklajene. In uspeh, ki smo ga zabeležili v pogajanjih in dejstvo, da je uspelo doseči eh, dogovor in da je Evropa igrala pri tem pomembno vlogo, to Mm, tudi zahvaljujoč dobremu sodelovanju v okviru ekipe. Mm, imeli smo veliko strokovnjakov, ki so bili zelo predani tej temi in zato sem zelo hvaležen eh, vsem eh, za sodelovanje, predvsem tudi članom Evropskega parlamenta in gospodu Nilsonu in gospodu, eh, gospe Deli, ki sta iz tega odbora sodelovala in unesla svoje izkušnje v to delo v okviru IKAO in iz eh, odbora za okolje sta bila gospod Eichhout in gospod Judy Gerling. In tudi ta dva poslanca sta prispevala k dobremu delovanju te ekipe. Želim povedati še nekaj besed tudi o drugih temah, tako da imamo tu neke vrste tour d'horizon želim vam podati nove informacije o nekaterih dosjejih. Najprej nekaj besed o letalstvu. Svet um, je odobril pogajanje z Turčijo, z državami ASEAN o letalskih sporazumih in te sporazume bi radi zaključili hitro, tako da bomo eh, tudi lahko izkoristili, ra, izkoristili rast teh um, trgov. V poletnih mesecih smo pripravili osnutek sporazuma, in to poslali pogajalskim partnerjem in tudi določili prvi krok pogajanj. Torej, prvi krok pogajanj smo imeli z državo Katarje od 19. do 21. septembra. Zelo konstruktivno eh, so se angažirali in želijo z nami sprijeti tak eh, letalski sporazum upoštevajoč pošteno konkurenco. Po uspešnem prvem krogu je bilo dogovorjeno, da bo drugi krog v drugi polovici januarja. Kar zadeva ostale partnerje, želimo izvesti prvi, eh, prva pogajanja s državami ASEAN od 22. Eh, do 26. oktobra v Bruslju in predvideno je, da začnemo pogajanja tudi s Turčijo. Eh, od 9. do 11. novembra bo prvi krok pogajan v Ankari. Kar zadeva Združene arabske e- emirate, pa še izmenjujemo pisma, da bi zagotovili, da eh, pač določimo nek eh, skupen datum za začetek pogajanj. Torej, mi smo uspešni pri tem, to je bil sestavni del naše letalske strategije. Ogotavljamo napredek in seveda želimo ohraniti to hitrost tudi v času pogajanj. Potem nadaljne odobritve začetka pogajanj z Armenijo, s Kitajsko in z drugimi državami to svet trenutno še obravnava. Uh, Razen tega upamo, da bomo zaključili nekatere, nekatera tekoča pogajanja in sicer z Brazilijo. Razen, torej v Montrealu sem se pogovarjal z Brazilci in optimističen sem, da bomo še letos imeli naslednji krok pogajanj in razen tega tudi z Azerbajdžanom. Bodo potekala pogajanja še letos, kar zadeva prometno varnost. Torej, varnost je pomembna tema, to moramo priznati. Um, prometna vozlišča in um, nevarnost terorističnih napadov na te um, kaže, kako pomembna je tema varnosti in komisija uh, ukrepa. E, pro, uh, uh, torej, bila ustanovljena delovna skupina za varnostno unijo skupaj s pristojnim komisarjem. In sicer gre za to, da bi varnost bolj upoštevali v delu komisije na splošno. Um, potniki morajo imeti zaupanje, čeprav vemo, da sto odstotne varnosti nikoli ni, moče, ni mogoče zagotoviti. Prispevamo torej k cilju Evropske unije varnosti in moj generalni direktorat um, sodeluje z generalnim generalnim direktoratom za notranje zadeve, tako da bi pokrivali tudi druge vrste prometa um, in sicer po morju in um, um, celinski promet. Um, generalni direktorat MUF bo um, na začetku novembra imel konferenco o varnosti v javnem prometu. In tu želimo seveda eh, izboljšati sodelovanje med vsemi pristojnimi organi, ki se ukvarjajo z letalskim prometom, z vodnim prometom in z prometom, cestnim prometom oziroma celinskim prometom. Več študij je bilo izvedenih, kar zadeva rnljivost določenih sistemov in na osnovi tega eh, bomo upoštevali možne predloge, zakonodajne predloge. Kar zadeva cesta in železnica, eh, moramo zagotoviti varnost eh, železniškega prometa. Mislim, da moramo biti zelo pozorni, da um, ne bomo sprejemali nacionalnih ukrepov, tu potrebujemo um, evropski pristop. Uh, študija bo kmalo zaključena in generalni direktorat za um, notranje zadeve bo potem tudi pripravil neko poročilo o varnosti v železniškem prometu in to bo izhodišče za nadaljne korake. Uh, in na naslednjem svetu um, ministrov za promet decembra se bodo okvarjali s tem. 2016 je bilo doseženo veliko, z veliko podporo Evropskega parlamenta, predvsem še tega od, eh, odbora. Um, z, želim, se, z, želim se zahvaliti za to podporo in kajti tako smo izvedli pobude četrti železniški svežen, potem pristaniške storitve, tehnične zahteve za eh, plovile na celinskih plavn, eh, na notranjih plavnih potih, torej 20, eh, potem torej varnost potnikov, julija smo sprejeli ustrezen svežen in tudi CITS eh, bomo sprejeli še eh, v tem letu. Tu gre za izpopolnitev notranjega trga, kar zadeva delovni program komisije. Bomo nadaljevali s isto hitrostjo 2011. Gradili bomo na uspehu iz letošnjega leta in upam, da bo delovni program sprejet do konca tega leta, kar zadeva pobudo za cesto je priprava v teku. Vem, da je bil namen lansko leto, da bi eh, to bilo pripravljeno do konca tega leta, vendar prišlo je do razvoja, ki ni pod našim nadzorom in to je vodilo do določenega zaostanka. Sedaj pa. Eh, smo optimistični, da bomo to predložili spomladi naslednjega leta. Potem gre za evalvacijo zakonodaje za pomorski promet leta 2017 in razen tega bo to leto pomorskega prometa. To um, podpira tudi prihodnje malteško predsedstvo. Pripravili bomo zakonodajne in nezakonodajne pobude. Gre za um, konkurenčen trg na področju pomorske, pri pomorskem prometu in seveda gre za nadaljnjo implementacijo eh, digitalizacije in vseh ukrepov v zvezi z zmanjšanjem emisij. Priprave se bodo osredotočile na multimodalnost, kar je tudi tema za naslednje leto. Najlepše se vam zahvaljujem za pozornost in tudi za konstruktivno sodelovanje, ki smo ga imeli vedno s tem odborom, sam in tudi moji kolegi. In seveda bodo dobrodošle tudi vaše kritike in vaše prispevke. Vaša stališča so za nas izjemnega pomena. Kot smo videli ta teden v Kanadi pri pogajanjih, je eh, so ta vedno težka in eh, veliko krat je potreben kompromis, ampak kjer je volja, je tudi pot eh, in rezultate dosegamo zaradi tega, ker imamo voljo za sodelovanje med eh, vami in nami. Hvala lepa, gospod Hololaj. Majce nas preganja čas, zaradi tega, ker ima gospod Hololaj čas samo do 11.30 zato bomo pri koordinatorju dali tri minute, pri ostalih pa dve minuti. Se želimo gospodu Hololaju še dati dovolj časa za odgovor. Prvi bo Vin Vanderkamp. Gospod eh, predsednik, hvala lepa. Mislim, da lahko v imenu ELS. Lahko povem, da vas eh, prisrčno pozdravljamo v tem odboru za promet. Veliko dela ste že opravili. Drugič, gospod eh, predsednik, bi se tudi jaz opravičil, ker moram malo oditi. Danes je, oziroma ta teden je teden na regi, kar pomeni, da eh, je praktično vsa nizozemska na obisku v Bruslju. Zato se moram sestati s predstavniki iz moje države bodo pa moji asistenti natančno zapisali odgovore gospoda Hololaja, tako da vas to ni treba, ne rabi skrbeti. Eno vprašanje, imate kakšno minimalno težo za drone, to se pravi leteče, če vozile brez posadke? To bi me zanimalo. In drugič, ne govorili se o skupnem zračnem prostoru Evropske unije, torej o skupnem nebu. Zakaj Evropa ne more zaključiti tega dosija? Zaradi razprav med dvema državama članicama. In zdaj prehajam k GDMU in k Brexitu. Kaj pravi GDMU eh, na Brexit? To je zelo široka tema, tudi na področju letalskega prometa. In še eno vprašanje bi imel. Kakšne so okoliščine v eh, GD MUF? Zelo veliko dosjeje se ukvarja z področjem podnebnih sprememb, z okoljem. Imamo tudi generalno direktivo eh, za podjetništvo, za konkurenco. A še najdete časa za eh, spanje oziroma spanec ob vseh teh konkurentih? Toliko ljudi nam sega v juho in če naj bi podprli GDMUV, potem je ELS pripravljena nekoliko pritisniti na druge komisarje. Brez prometa se bo vse ustavilo. Potem pa pomorski promet. Govorite o IKAV. Govoriti moramo tudi o IMO, ko gre za promet mednarodno organizacijo za pomorstvo, ko govorimo o trajnostnem razvoju. Lahko, nam lahko tukaj nekaj uspe ali obstaja nevarnost, da bo Evropa šla po svoji poti? In še eno vprašanje. Ali imate kakšen svežen za pomorstvo? Svežen za cestni promet je bil zelo obsežen. Nekaj ste omenjali. Na področju pomorstva nimamo pa nekega svežnja. Videli pa smo, da je bil ta svežen v letalskem prometu uspešen in to potrebujemo tudi za ceste in tudi na morju. Hvala lepa, gospod Ertug. Hvala lepa, dobro dan, gospod uh, Hololaj. Lepo, da ste z nami. Prišel bi kar na vprašanja in ne izgubljal časa. Zadnje, kar je omenjal gospod Vandekamp, eh, je zanimivo tudi za nas. Eh, ničesar niste povedali o svežnju, o cestnem prometu kar me nekoliko skrbi. To priznam, ker je to področje, kjer se javnost zelo zanima za razvoj dogodkov, kjer potrebujemo regulacijo. Dajte nam konkretne podatke o tem, kdaj lahko kaj pričakujemo. Če pridem na letalski promet, kdaj lahko pričakujemo 8,68 varstvo pred škodljivimi subvencijami? Vaša komisarka je to večkrat napovedala, že leto in pol čakamo na to, kar ste že večkrat eh, napovedali, pa vedno priložili pri uh, letalskih sporazumih. Gre za temo, kjer bi lahko bili v zaganti zaradi nedejavnosti. Lizbonska pogoda nam daje dodatne, dodatna pooblastila, ko gre za letalske sporazume. Kako boste vključili Evropskega parlamenta? Mi smo imenovali poročevalce, ki želijo biti vključeni v pogajanja, do česar imajo tudi pravico. Kako je s transparentnostjo in kako boste zagotovili pretok informacij do Evropskega parlamenta in to na redni ravni? Pri letalstvu bi omenil še eno temo, ki nas eh, mora biti še čaka. In sicer gre za težave v konkurenci med Airbusom in Boeingom. Ne gre za to, da bi prikazovali slabi luči ZDA ali katerokoli drugo državo. Gre za to, kaj bo komisija naredila, da bi zaščitila našo ključno industrijo v Evropsko unijo. Novembra pričakujemo sodbo Svetovne trgovinske organizacije proti Airbusu, kako lahko torej v dialogu z američani najdemo neko rešitev oziroma kako lahko politično pokažemo našo solidarnost z industrijo. Tukaj nekoliko škripa. ZDA so država, In ta država oziroma senat in kongres eh, daje ta jasno podporo svojem podjetju. Pri nas nekateri sploh ne vejo, kako se promet piše. Veste, o čem govorim. Zato bo treba tukaj zavihati rokave. Kako boste industriji zagotovili našo politično podporo na tem področju? Hvala lepa, Robert Zile. Hvala lepa za, v imenu EKR se prav tako zahvaljujem za vaše obširne vodne izjave. Jackie bo spraševal o letalstvu, samo nekaj kratkih vprašanj. Omenjali ste o varnosti v prometu. V Štrasburu smo prejšnji teden govorili o Kalejo. Nažalost, varnost v prometu ne deluje tako dobro, kot bi morala, zato ker je to pristojnosti držav članic, to ni evropska eh, zadeva. Nam lahko poveste, kakšno je stanje glede eh, plačil za prelete čez Sibirijo? Hvala lepa, zdaj pa Gizine Majsner. Mm, hvala lepa. Hvala lepa, gospod Hololaj, da ste poročali o delo. Najprej ena pripomba, vsi različno gledamo na eh, zadeve Evropski ETS, ki smo ga imeli prej, je bolj ambicij ambiciozen kot to, kar imamo sedaj, pa vendar se strinjam z vami, da je dobro delovati na svetovni ravni in graditi na izkušnja, kar eh, niste povedali in nas reči, da postajam optimistična, je, da naj bi vsaka tri leta opravili revizijo. Do leta 2027 eh, bodo še tri srečanja, ja, ta je bolj ambiciozno povedala svoje, kot izgleda sedaj, kako je tudi z kopom 21. Zdaj smo dobili nek eh, skupni konsens, da je treba nekaj narediti in bomo videli, kako napredovati. Eh, neke zadev, ki so bile že omenjene, 868, tudi mene zanima, kdaj to pride, tudi cestni svežen, dejali ste, da prihaja do uh, zamud, uh, ne pokrivdi GDMOV. Uh, No, odgovor ste mi že podali. Govorili smo tudi o skupnem evropskem nebu. Zdaj je nekolikočna pripomba, ali lahko Brexit pomeni poenostavitev. Me zdi zaradi tega, ker je Gibraltar na evropski celini. Maste kakšne ocene glede tega? To cikcakanje po Evropi se kar nadaljuje, nič se ne dogaja. In nič se ne spremeni. In eh, to izjemno obžalujem. Letalski sporozumi, tukaj se lahko popolnoma strinjam s kolegom Ertukom. Dele se, da bo vse zdaj boljše, parlament bo vključen, no ja, bolj bomo informirani, imamo občutek, da se to že dogaja. Mogoče se zadeve se niso, še niso začele odvijati v tej smeri. Kako bo to torej potekalo? Mogoče prihrani nekaj časa in še zadnja zadeva. Pri pomorstvu ste dejali, da bo naslednje leto leto pomorstva, tako je bilo tudi povedano, ampak eh, cestni svežen pride še le drugo leto. Zdaj imamo študije, kot ste povedali, ali bo tudi zakonodaja pripravljena naslednje leto in se boste držali časovnice, ki se mi zdi dobro, da boste imeli naslednje leto pomorstvo in potem 18 intermodalnost. Če bi nam to uspelo, bi bilo to zelo dobro, kajti do 2019 bi prišli skozi. Eh, se vam zdi to realistično ali eh, podpredsednik eh, komisije tukaj namerava še zavlačevati? Lepa Maja Kiljunen. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja ja kiitos herra Hololle. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospodu Hololajo, za to, da vam je uspelo priti v naš odbor. Nekaj vprašanj in komentarjev, da osvežim vas spomin na največjih izzivov v naslednjih eh, letih je zdrava konkurenca na področju prometa, imamo platformo za fair play. Fairplay nove, nove storitve in obstoječi akteri, ki delujejo v letalstvo, železniškem prometu in na cestah, kot tudi v pomorstvu. Potrebujemo seveda nove akterje, potrebujemo pa tudi poštena pravila, tako da lahko akterje igrajo na področju, ki je urejeno z enakimi pravili, tako da tudi uporabniki ne bodo jezni. V razpravi smo slišali nekaj o potencijalni agenciji za promet ali novi agenciji na področju prometa. Glede na škandal s Volkswagenov in eh, z homologacijo, lahko razmišljamo o te organizacije na tak način, da se bo kvarjala z zavedami, ki bodo specifične, tako da ne bomo brez potrebe spostavljeni novih organizacij. Želimo si namreč manj regulacije. Potem še podrobnost, ki sem, ki sem jo večkrat eh, zaznala in je povezana z temo današnjega popoldneva. Tukaj gre za hrup. Nekoliko me je presenetilo, da Evropska železniška agencija poroča v septembru o novih kompozitnih zavornih ploščicah v železniškem prometu, e, še vedno pa ni prišlo do zimskih razmer. Videti moramo, kako se e, bodo obnesle nove ploščice v praksi. Sama sem videla teste in moram povedati, da se jaz sama ne bi vozila s takšnim e, v vlaku, ko bo snežilo, ko bo 30 cm snega in eh, ko, ko bo tako eh, vlak eh, zletel z proge in se zletel v drevo, potem se bodo vsi spraševali, kako primerne so rešitve, ki jih sprejemamo. Če bomo poskušali za vse države poskušali sprejeti iste rešitve, ne glede na to, da imajo različne vremenske razmere. Danke sehr. Der nächste. Hvala lepa, Bas Eichhout. Je naslednji? Ne, zastopa samo kar ime deli naše koordinatorke, je tudi eh, nadomestnična tudi v odboru za promet. Eh, hvala lepa, gospod predsednik in gospod Hololaj. Poskušam kombinirati okolje in promet v ene. Bil sem seveda na strani odbora Envi v delegaciji, ampak eh, čutim se tudi kot človek prometa formalno sem bil na strani Envi, ampak mislim, da se obe zadevi data dobro kombinirati. In GD Climate in GD Move eh, sta dobro sodelovala tudi v Montrealu, eh, kar kaže, da napredujemo na tem področju. In eh, zato bi vam tudi čestito. In tudi, da ste dva tedna uložili v pogajanja v Montrealu. To pomeni, da Evropa tej temi pripisuje velik pomen. Če se osredotočim na ta sporazum. Ena najboljših lekcij, ki sem se jih naučil tam, je, da pod, tema podneblja prihaja v Montreal. O tem smo že govorili že 2013, vendar pa je bilo to samljeno mnenje. Tokrat pa je bilo jasno, da sploh države iz Afriške unije, pa tudi nekaj iz Latinske Amerike, močno eh, zastopajo ukrepe na področju podnebnih sprememb. Evropa je bila tukaj še nekoliko preveč traumatizirana z 2013 in ni opazila, da se svet spreminja in da se zdaj več govori o podnebnih spremembah, kot je misel Evropska unija, ko je bila osamljena leta 2013. Burkina Faso je spregovorila in to je bil govor, ki je spremenil celotno razpoloženje. To je izjemnega pomena. Zato bi morala biti Evropa nekoliko bolj polna zaupanja v svoje stališča. Ne smemo narediti napake, da se zaustavimo, kar se je zgodilo nekoliko. Travma 2013. To so vsi evropski pogajalci 50krat omenjali, ampak to travmo bi morali pustiti za nami in uh, napredovati bi morali. Moramo pa biti pošteni, to je prvi korak, kar ste tudi povedali. Z vidika IKO je to zgodovinskega pomena, ne pa z vidika po ciljev na področju podnebnih sprememb. Tukaj imamo cilje za do leta 2020. Industrija si želi uh, cilje za naprej, želijo 50 odstotkov do 2050. Ampak politiki še niso tako daleč, kot je industrija. In eh, zika sklepam eh, neoptimistične cilje in sicer, da še, daleč, še zdaleč nismo tam, kjer smo želeli biti. Gre pa za zadeve, kjer je Kitajska imela svoje pridržke glede oglično neutralne rasti. In ne bomo imeli nobene palice, da bi jih kaznovali, če se ne bodo držali eh, dogovorjena. In potem, eh, ko gre za nadomestila, če mehanizmi za kompenzacijo ne bodo delovali, potem. Eh, bo ta rast, brezoglična rast, samo papirnati tiger in nič drugega. Preden eh, bom temu rekel zgodovinski dogodek, potem si želim videti rezultate. Hvala lepa, Peter Lundgren je naslednjem. Hvala lepa. Strinjam se z nekaterimi od kolegov, ki so spregovorili pred menoj, kar manjka so dodatne informacije glede prometnega svežnja. Strinjam se z eh, kritikom ali kolonen eh, glede kompozitnih eh, zavornih ploščic v, na področju železnic. Mi imamo podobne probleme kot na finskem z kompozitnimi materijali in nevarnostjo, ki jo ti predstavljajo za nesreče. Tukaj so določene pomenkljivosti. Imam pa še eno vprašanje. Kako je z modelnimi letali, eh, kako lahko na to, tem področju vplivajo zračna plovila brez eh, posadke, to se pravi droni. Tukaj imamo upravitelji, ki se bojijo, kaj se bo zgodilo s tem športom modelnega letalstva. Mnogi se s tem ukvarjajo. Kaj se bo zgodilo z usposabljanjem, z njihovimi tekmovanji? Kako lahko zagotovimo, da ta športna panoga ne bo prizadeta? Ker se jih je toliko javilo, moram skrajšati eh, čas zagovor na eno minuto. Najprej. Gospod. Andra Deli. Hvala lepa. Gospod predsednik, eh, gospod eh, Hololaj, tam smo bili kot uh, mešana delegacija dveh odborov in ko smo prišli v četrtek, v torek smo se srečali skupaj, v sredo je bilo že jasno, da bomo dosegli sporazum. Sveda poznamo um, pridržke Rusije in Indije, ampak večinoma se pogajanj dobro potekala z eh, stališča Envija, bi lahko bili podnebni cilji bolj ambiciozni in popolnoma strinjam se, da imamo še neznane elemente v sporazumu, ampak z vidika eh, odbora za promet je bilo celotno plenarno zasedanje zelo uspešno, imeli smo vse tehnične dosije, vprašanja varnosti, ki jih je predstavila evropska delegacija in seveda globalni mehanizem za nadzor eh, emisij v letalstvu. Kaj bi prosil za prihodnost je da bi komisija in GDE MUF vključevala odbor za promet in tudi druge kolege, ki so že prej sodelovali. V parlamentu bi nam to pomagalo, da bi razumeli, kako potekajo pogajanja v IKO, da bi videli, da bi razumeli odločitve, zakaj je prišlo do njih. Tako da bi se seznali z vašimi stališči. In še zadnji stavek, ko gre za pripravo delovnih eh, dokumentov, ki jih eh, boste predložili VKO. Tudi pri tem bi radi bili v prihodnosti odeleženi. Hvala lepa, Jens Nilsen. Tudi nekoliko odle, ker ste bili v Montrealu. Hvala lepa. Naj povem, da zelo cenim sodelovanje med evropskimi institucijami v Montrealu. Zelo pomembno bo, da tudi za prihodnost vemo, da skupaj delujemo bolje, tako da to zelo cenim. Mislim, da bi morali vsako izjavo zažeti z dobrodošlico takšnim vsem dogodkom, kjer si prizadevamo, da bi prišli do skupnih pravil glede emisij. Seveda pa je treba na tem področju še toliko postoriti, če želimo dobiti robusten sistem. In če si pogledam analizo komisije za IKO in rezultate na vseh področjih, ne samo z vidika podnebja, kar je seveda pomembno, pomembno pa so tudi druge zadeve. Se se ukvarjamo tudi z drugimi temami, naprimer letalska strategija, droni in podobno. Nekatere od teh tem so povezane z nekimi globalnimi pravili. Na drugih področjih smo pa lahko bolj ambiciozni, kot so globalna pravila. Zato moramo delovati z razpravami na tem področju moramo se zavedati tudi tega, kar ste v vodoma povedali. 44 eh, evropskih eterjev je tukaj sodelovalo, kar je zelo pozitivno. Srečal sem se s predstavniki organizacij in vse skupaj je bilo izjemno pozitivno. In še nekaj, kar nikako ni povezano z IKO-om. No, to, kar naj bi bilo predstavljeno v prvi polovici naslednjega leta, pri tem je za komisijo zelo pomembno, da upošteva to, kar je večina Evropska parlamenta povedala glede socialnega dumpinga. Nujno potrebujemo razpravo glede izboljšaj na področju železniškega prometa. Hvala lepa, Jackie Foster, ki sme tudi nekoliko dlje, ker je Robert eh, Zile. Eh, dal svoj čas. Hvala lepa. Mm, Pisočna dobrodošljica gospodo Hlalojo. Je za pomembno temo. Mihle, nekateri drugi se bodo spomnili, da se je to začelo pred 12 leti z predlogom ETS, ki nikoli ni začel prav zaživel. Pot v enajstih letih je to razlog, da smo tako napredovali z novimi tehnologijami na področju letalstva. Poskušamo vladovati povečanje prometa in tehnološkim napredkom. Vse to so odizraven. Početitelj komisiji in vsem državam članicam, ki so sodelovali vsi smo prišli do tega, kjer smo želeli. Prav gotovo je bilo zelo težavno in želeli bi si tudi krajše roke. Vendar je treba biti realistični. Tukaj so veliki izzivi, če se pogledamo države, ki so imele drugačne poglede, kar je popolnoma jasno, Kitajska, Združene države Amerike, Indija. Ampak dejstvo, da sodelujejo z nami, je nekaj, kar je treba pozdraviti. Uh, uh, uh, do you mind? I'm just speaking. Can you not talk behind me? Please Sorry, continue. Chairman, can I just say my remarks yes. without somebody shouting? Eh, lahko povedam svoje, brez da bi mi nekdo kričal v uho od zadaj. Tudi jaz sem eh, namestna članica v odboru Envi. No, to je treba pozdraviti. Tudi države članice so tukaj nekaj morajo prevzeti svojo odgovornost pri tem, da pravijo svoje delo. Maja je bil uradni obisk odbora za promet, ko smo bili zelo pozitivno sprejeti in zelo konstruktivno je to prispevalo k naši vlogi. Seveda imamo tukaj obzorje 2020 in čisto nebo, kar je tudi del celotnega svežna vse države morajo tukaj upraviti svoje delo. In še končno, mislim, da je to najboljša priložnost, da bo videti, da je Evropa nekaj naredila na področju globalnega nasaževanja. Vsi se moramo tega resno lotiti, realistično lotiti, zelo težko bo spraviti vse koščke sestavljanke skupaj, ampak če to ne bo dovolj, ne bo delovalo. Si ne predstavljamo, kdaj bi, bil kdaj bi bila naslednja priložnost, da, eh, da bi prišli do nekih eh, smiselnih eh, rezultatov. Hvala lepa in hvala tudi komisarki. Ne bi se lotila drugih točk, ker jih je gospod Hololoj zelo dobro tudi pokril. In prav gotovo bo nekaj povedal še v sklepnih besedah. Hvala lepa, gospod Pavel Telička. Te Dobar dan, eno minuto imate. Must be silent as well. Zdaj morate biti tudi vi tiho, ne morete se pritoževati nad drugimi, tudi vi za vas to drži. Pavel Telička. Well, uh, once again, welcome. Uh, I think it's good to... Še enkrat dobrodošli. Zelo dobro je slišati eh, toliko na področju prometa. Z veseljem bomo sodelovali z vami dve kratke vprašanja. Eno je glede eh, stanja unije. Nekoliko me je zmedel predsednik eh, s svojim govorom na plenarnem zasedanju, kot tudi, ko sem prebral besedilo. Ni ene besede o prometu, mogoče nam lahko pomagate z tolmačen tega govora. Sveda je promet zastopan preko finančnih instrumentov, ampak to bi, bil za, to bi bila za me prioriteta. Naslednje vprašanje pa je glede 868. Tukaj pa čakamo na revizijo. Treba videti, da so lahko razlike med eh, enakimi pravili za vse. Drugo pa je, so vse kaj drugega kot poštene razmere. Kako resnično potrebujemo eh, to revizijo in kaj vi eh, pričakujete od eh, osnutka? Hvala lepa, Dedrik Lun. Uh, Hvala lepa. Imam kar neke točke. Bom se poskušala držati časa. Gospod Vanderkamp je omenil Brexit. Gospod Kololoj. Hvala lepa. Prihajam z otoka, ki je geografsko izoliran in zato bi me eh, zanimal odgovor, ki se nanaša na to, kar zadeva TNT. Irska je med eh, sredozemljem in severnim morjem in eh, te povezave so izjemnega pomena do celine. Ne pričakujem odgovora od vas sedaj, vemo, da še ne ni jasno, kam gremo, gre pa zelo pomembno zadavo. Mogoče bi morali narediti revizijo tega koridorja preko Francije ali kaj drugega. Gre pa za pomembno vprašanje. To je vprašanje, ki nas zelo zaposluje tam, odkuder prihajam in želel sem, da poznate to situacijo. Hvala lepa, Lucy Anderson je naslednja. Hvala lepa, gospod Kolaj, da ste danes z nami. E, mislim, da ste dejali, da, bomo, da bo leto 2017 leto pomorstva. Prosim vas, da komentirate emisije v pomorstvu, naj bi to vključili v ETS ali ne. Kako bi drugače ustvarjali pritisk na uh, ladjarje, da izpolnjujejo določila, kot veste, obstaja tveganje za 250 odstotno povečanje emisij v pomorstvo do leta 2050, kar ni nezanemarljivo. Predlog o ETS, katerim se ukvarja odbor v ENDVI, je dokaj smiseln, eh, prinaša rešitev, ki bi lahko delovala. Če to ne bo našlo podpore, kaj lahko naredimo? In sicer nujno, da eh, tukaj dosežemo določene cilje. Hvala lepa, gospod Koh. Hvala lepa. V Nemčiji poteka razprava, da bi od leta 2030 pripovedali novo registracijo vseh vozil z motorjem z notranjim izgorevanjem. Se vam to zdi realistično? Hvala lepa, Izabela Del Monte je naslednja. Hvala. Dve vprašanje v zvezi z letalstvom. Torej, opozorili ste na sporazume s tretjimi državami, jaz sem poročevalka za um, sporazum z, dr z ljudskimi državami in tu uh, gre predvsem za dostop do dokumentov. Um, Torej, mi tega dostopa še nismo dobili, čeprav sem svet prosila. Torej, kdaj bomo dobili te informacije, tako da bomo um, na enakem položaju in drugo je nelojalna konkurenca. In želim vprašati, kdaj bomo dobili ta predlog in želim predvsem povdariti, da še um, obstaja neka težava tudi s piloti. Če govorimo o varnosti, moramo govoriti tudi o pilotih. Um, naprimer, pay to fly, takšne določbe ali tudi nabidezne družbe, vse to obstaja in eh, treba je ukrepati, kajti um, moramo vedeti, za kako vrsto storitve gre, predvsem v povezavi z vprašanjem varnosti. Hvala lepa. Na koncu sem se še jaz postavil na liste. Imam tri vprašanja glede varnosti v železniškem prometu. V Belgiji želijo mednarodne vlake bolj strogo kontrolirati kontrolirati, to imajo že v Franciji in menite, da bo to delovalo tudi v Nemčiji. Imamo potem na tisoče kilometrov, kjer ne bo kontrol, če greste pa malo čez mejo, pa bodo tam kontrole kot v letalskem prometu. To se mi ne zdi smiselno, kako na to gleda komisija. V delovnem programu ni, ni nikoli nič pisalo o prometu kot temi. Brez tega pa ne bomo zaustavili podnebnih eh, sprememb in zaščitili okolja. Mislite, da bo naslednji delovnem programu komisije promet odigral svojo vlogo ali ne? Imamo šest eh, držav, ki eh, imajo DDV na mednarodnih progah, druge tega ne počnejo, a bodo zadeve peljali naprej, da tega ne bo in ali bodo šestim državam prepovedali, da to zdaj počnejo. V Nemčiji imamo 600-odstotni DDV za mednarodni železniški promet, ne pa za letalski promet in to je popolnoma nepošteno. Kako boste zagotovili, da bo pravica za vse enaka? Zdaj ste prav veliko srečali in zdaj že nestrpno pričakujemo vaš odgovor. Thank you very much, uh, uh, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsednik. Uh, hvala tudi za vaše besede podpore in za vaše vprašanje. Skušal bom odgovoriti na uh, čim več vprašanj. Če pa na kakšno ne bom odgovoril, bom pa zagotovil, da se bodo k vam vrnili kolegi in vam podali odgovore. Pri prvem vprašanju je šlo za velikost eh, dronov oziroma brezpilotnih letal. Vsi droni so pokriti z pravili, ki so eh, proporcionalna glede na velikost. Najmanjši droni bodo imeli najlažja pravila oziroma najmanj omejujoča pravila, ampak pravila pa veljajo za vse. Potem enotno evropsko ne bo v svojih uvodnih besedah. Tega nisem omenil, ampak eh, temu konceptu smo povsem predani. Komisija je vedno bila predana enotnemu evropskemu nebu, vedno se je zauzemala za to. Vedno smo tudi bili deležni podpore Evropskega parlamenta, ko je šlo za to temo. Imamo predlog, eh, ki je v svetu v zvezi z enotnim evropskim nebom, ampak ta predlog eh, zaenkrat ne napreduje iz določenih razlogov, ki jih samo obžalujem. Veliko eh, koristi bi lahko imeli od tega, lahko bi zmanjšali emisije CO2 iz letalskega prometa, eh, poleti bi bili lahko veliko bolj učinkoviti in lahko bi presegli tudi fragmentacijo z enotnim evropskim nebom. Mi bomo še izvajali pritisk v tej smeri, eh, torej kako upoštevati vse elemente enotnega neba, kajti eh, ta predlog že več let stoji v svetu. In lahko bi imeli veliko korist od tega, zato je res obžalovanja vredno, da se stvar ne premakne naprej. Moram pa vam povedati, da smo veseli vaše eh, stalne podpore in da si tega želimo tudi še za naprej. Kar se tiče Brexita, vas moram razočarati. Mislim, da nisem kompetenten, da bi podal odgovor na to temo. O tem eh, se bodo ljudje na področju transporta še pogajali in sicer bodo pogajanja potekala tudi eh, na višji politični ravni. Tam eh, se bo vključila potem tudi komponenta prometa. Komisija je že imenovala glavnega pogajalca. Zdaj sestavljamo tudi ekipo in mi bomo z njo tesno povezani. Torej, ko bo ta ekipa postala polno operativna, eh, bomo tudi mi podali svoj prispevek, ampak eh, v tej situaciji vam več kot to ne morem povedati. Potem eh, vprašanje Mednarodne pomorske organizacije IMO. Od konca lanskega leta je prišlo do nekaj pomembnih dogodkov. Mm, s katerim je bil poslan močan signal, da prispevajo vse države in vsi sektori. Sporazum z IKAOM, ki je zelo drugačen sicer po naravi, eh, tudi jasno kaže, da lahko en sektor ukrepa, kadar obstaja volja. In to je pomembno sporočilo. Pri IMO tudi poteka delo, da bi prišli do dogovora na področju globalnega ukrepanja proti emisijam. Evropska unija seveda podpira vsa ta prizadevanja. Eh, potem indeks energetske učinkovitosti za ladje od leta 2013 naprej. O tem smo se dogovorili in eh, IMO eh, bo zdaj to moralo povezati s schemo zbiranja podatkov na globalni ravni. Če bo do tega prišlo, potem bo to res pomemben korak naprej mogoče zgled IKA zdaj daje eh, dober primer, kako eh, ukrepati za zmanjšanje emisij na globalni ravni, tudi na področju ladijskega prometa. Kmalo bo potekalo plenarno zasedanje IKA e in tam bomo vsekakor skušali uh, prispevati tudi mi, zato da bi dosegli uh, napredek, eh, ki smo ga že dosegli na ravni IKA. Mnogi ste spraševali tudi o cestnem sektorju in pobudah na tem področju. To je tudi tema, o kateri uh, so tukaj že večkrat potekale razprave. Eh, zato uh, morda v svojih vodnih izjavah tega nisem podrobno omenjal. Imamo program za leto 2017. Eh, ta program je že prešel prek tistih uvodnih težkih faz priprave eh, proti izvajanju. Treba povezati tudi določene predloge. Eh, nekaj javnih posvetovanj je bilo že sklicanih in mi pozivamo akterje, naj se aktivno vključijo zato da bodo prispevali k tem javnim posvetovanjem. Za nas je to zelo pomembno. Pomemben input bo to prineslo. Javna posvetovanja potekajo tudi na področju pobude notranjega trga. Eh, ta so se zaključila potem eh, cestnine, interoperabilnost, e-cestninjenje in tako naprej. Posvetovanja na tem področju potekajo prav tako na socialnem področju. To je delo, ki trenutno poteka. Glavni cilj cestne pobude je, da se eh, pojasnijo in ponostavijo trenutna pravila in da se poveča izvajanje na ravni EU. Dobro delujoč notranji trg na eh, cestnem področju, eh, potem jasna konkurenca, poštena konkurenca, jasna vloga vseh akterjev, dekarbonizacija, digitalizacija. Vse to je pomembno in povezano tudi z elektronskim sistemom cestninjenja. Trenutno eh, zdaj torej ukrepamo na teh področjih. Slišali smo tudi vprašanje o neki okopenski agenciji. Eh, v tem trenutku so odprte še vse možnosti. Eh, moramo pogledati, kako najti boljše načine da se bo izvajanje bolje, eh, da bo izvajanje bolje potekalo. Pomembno je, da imamo eh, vse tiste elemente izvajanja, ki morajo biti zagotovljeni na tak ali drugačen način. Potem je bilo ustavljeno še vprašanje oziroma kar več vprašanj o 868. Tukaj smo izvedli določene začetne faze. E, to je vzelo več časa, kot smo, oziroma kot smo v začetku predvidevali. Rad bi e, pa rekel nekaj, bolje, da stvar dolgo traja, če je dobra, e, bolje, kot da se sploh ne izvede. Trenutno smo se znebili večjih uvir, ki so še obstajale in v začetnih mesecih naslednjega leta bomo to eh, že podali kot predlog. S tem bomo ukrepali tudi proti nepoštenim trgovinskim in poslovnim praksam. To se nam zdi pomembno, eh, govoriti o nepoštenih poslovnih praksah eh, in pa na drugi strani o pošteni konkurenci. Tukaj ni vedno pravih povezav, ampak mi moramo te povezave ustvariti zato, da bomo obranili evropski interes. In da bomo vzpostavili tudi eh, določeno raven eh, poštenosti na globalni ravni. Potem pogajanja in pa možna vključenost eh, Evropske komisije, o tem se razpravlja s sekretarjatom. No, Kmalo bomo zagotovili pregled tudi za ta odbor, torej da boste videli, kakšna je trenutna situacija glede pogajanj o eh, letalskih eh, storitvah. Potem vprašanje o Airbusu in Boeingu. To je zapleteno vprašanje, kot vsi veste. Eh, Svetovna trgovinska organizacija je 3. septembra objavila poročilo o primeru Airbusu. Treba je prebrati zaključke tega poročila, to je zelo pomembno in to moramo videti tudi v širšem kontekstu. V naslednjih mesecih pričakujemo eh, dve eh, sodbi, ko gre za ameriške subvencije za eh, Boeing. Država Washington je dajala velike subvencije za Boeing. To se je zdaj ugotovilo ehm, in ta strokovna skupina je zdaj eh, ugotovila, da so določene subvencije prepovedane in da se ne smejo izplačevati v prihodnje. Določeni zaključki tega panela pa se nam zdijo nezadovoljivi. Službe komisije trenutno proučuje to poročilo. Eh, imamo tudi reševanje konfliktov v STO. In tukaj bomo uporabili našo pravico pritožbe, če bo to potrebno in če ne bomo zadovoljni z zaključki analize. Potem je bilo postavljeno še eno vprašanje. In sicer o ambicioznosti dogovora z ICAO-om. Želeli bi si, da bi bil ta dogovor bolj ambiciozen, tako je bilo tudi naše izhodišče. Ampak moramo razumeti, da je bilo tam prisotnih 190 članov IK in morali smo najti ustrezno ravnotežje. To, da smo pridobili toliko držav in da eh, je rezultat izvedljiv, to je tudi pomembno. Zato so bili potrebni kompromisi. Ampak vsi se strinjamo, to predstavlja velik korak naprej. Na ta način eh, tudi jasno kažemo, da je en sektor zdaj pripravljen eh, narediti svoj del naloge. Mislim, da nam bo to tudi pomagalo, da eh, bodo stvari šle naprej, naprej od klauzul za revizijo. Prav, imate kolega ko ste rekli, da je tudi industrija pripravljena iti naprej. To je zdaj tisti politični zagon, ki ga potrebujemo. Pritisniti moramo, strinjam se z vami. Eh, vi ste eh, dali za primer govor Burkine Faso, to je bil res zgodovinski govor, prav tako govor maršalskih otokov. Eh, to vse je dobro pokazalo, o čem pravzaprav govorimo in kaj je treba narediti. In zdaj se ta zagon krepi tudi s pariškim sporozumom, sporozumom IKAO. Eh, mislim, da eh, moramo nadaljevati s tem pritiskom in ustrajati pri začrtani poti. Eh, tudi to, kar ste povedali o kompenzacijah, je pomembno. Kompenzacije tudi igrajo pomembno vlogo. In zato so se določene države vključile, zato ker so lahko si obetale korist od kompenzacij. Mislim, da moramo opraviti še več dela. Ampak, eh, kot ste že številni povedali, eh, smo veliko dosegli. Potem pa še ena tema, ki ste tudi omenjali, eh, pomorsko leto. Delovni program sem omenil. Prepričani smo da lahko dosežemo rezultate glede tistega, kar smo eh, si začrtali za leto 2017. Eh, bili smo pragmatični, realistični, moramo biti tudi pošteni do sebe. Eh, veliko je že bilo izgubljenih priložnosti v preteklosti, veliko je bilo ljudi, ki so govorili, kaj se bodo naredili, pa so se istočasno zavedali, da vsega ne bo mogoče doseči. Sam nočem ustvarjati nerealističnih pričakovanj, želim biti pošten pri tem, kar govorim. In to je tudi način, kako smo pripravljali delovni program. Dosegli bomo rezultate glede cestnega svežna, glede 868, glede pomorskega uh, svežna oziroma področja. Uh, veliko bo uh, stvari, ki so povezane z refitom. Nekaj bo treba potem končati leta 2018. Prepričani smo, da bodo stvari do konca leta oziroma do leta 2018 že pripravljene in v teku. Eh, pri pomorstvu smo uh, ukrepali uh, za, nazaj, treba je bilo izpolniti tudi notranje postopke komisije. Um, zato se nismo mogli držati prvotne časovnice in smo določene stvari reševali za nazaj. Uh, sem pa poln zaupanja in ne ustvarjam lažnih pričakovanj, eh, torej da bomo vse skupaj ustrezno in pravočasno izvajali. Potem kale. Več je treba narediti na področju sodelovanja med državami članicami, predvsem, ko gre za oceno tveganja. To je tista tema, eh, ki jo bom eh, sporočil tudi komisarju Kingu. bolj se je treba osredotočiti tudi na sodelovanje med DG Move in DG Home. Eh, DG Home ima določene pristojnosti, ki jih mi nimamo, predvsem, ko gre za oceno tvegan. In mislim, da bi bilo treba povezati oba generalna direktorata in izkoristiti sodelovanje med njima. Če bomo šli v različne smeri, potem rezultat ne bo tak, kot si ga želimo. To bi predstavljalo tudi Eh, nesorazmerno breme na področju varnosti za sektor transporta. Previdni moramo biti. Eh, Ravnoteže je bolj ali manj vzpostavljeno in če bomo sodelovali z DG Home eh, in pa z delovno skupino komisarja Kinga, mislim, da bomo lahko dosegli še več pozitivnih rezultatov. Eh, kompozitne zavore, tudi o tem sem si nekaj zapisal, nisem pa imel časa, ker sem bil v IKAV, torej nisem imel časa, da bi pogledal poročilo Evropske eh, železniške agencije. No, um, tudi sam prihajam iz države, kjer minus 25 stopinj po zimi ni samo izjemna situacija. Uh, torej, poznamo take situacije, zato uh, bomo še govorili z Evropsko železniško agencijo v zvezi s kompozitnimi zavorami na vlakih. Potem se bomo vrnili k vam in vam tudi sporočili, eh, kakšen bo rezultat te razprave. Potem modelni poleti, eh, sporozum ICAO tudi vključuje brezpilotna letala. Um, brezpilotna letala imajo že um, dobre rezultate na področju varnosti. Um, mislim, da ne bo tukaj prišlo do moten. Uh, tudi, ko gre za izvajanje športnih dejavnosti. honourable member Clune about the um potem ten T. Eh, torej, seveda je to nekaj, kar si moramo še bolj natančno ogledati in veseli nas, da obstajajo tudi dobri omrežni koridori med Evropo in eh, Irsko. Prav gotovo bomo našli pot, kako eh, bomo to zagotovili. Na vsak način pa bo raz, ta razprava potekala tudi še v prihodnosti. E, o tem ni mm, nobenega dvoma. Potem eh, predsednik me že opozarja, da naj končam. Če nisem odgovoril na vsa vprašanja, sodelavci so si to gotovo zapisali in bomo posredovali pisne odgovore. Potem govor o stanju unije um, Junkerjev govor. Promet je pravzaprav bil povsod prisoten, kajti promet je del notranjega trga in na ta način moramo gledati na to. In pri prednostnih naloga, nalogah eh, predsednika Junkarja, če si ogledamo deset prednostnih nalog, ni treba specifično omenjati eh, prometa, če govorimo o, promet, o notranjem trgu, o digitalni uniji. Promet je povsod prisoten. Moramo sami vplivati na, to, na ta postopek in sicer z delom, ki ga opravljamo na področju prometa. potem eh, DDV za železnico in druge prometne nosilce. Eh, vemo, da smo o tem razpravljali tudi že v preteklosti. Vem, kakšno je vaše stališče, to si moramo skupaj ogledati in poskusiti eh, najti rešitev. Hvala. Hvala za to, da ste nas obiskali in da ste odgovorili na vsa vprašanja in vidite, da je zanimanje veliko za nadaljno izmenjavo informacij z eh, komisijo. Bilo je postavljenih veliko vprašanj, veliko je zanimanja za ta pogovor, ampak ker je promet prisoten povsod, imamo sicer občutek, da smo povsod prisotni, vendar ne realno. Torej, podpirali bi vas, če bi um, Eh, promet bil prisoten tudi eksplicitno kot tema v teh programih. Hvala lepa za vaš obisk in takoj bomo eh, nadaljevali s programom Seja. Torej prosim, da sedete ali zapustite dvorano, ker moramo nadaljevati po dnevnem redu. In preden um, preidemo na naslednjo točko, logistika v EU in multimodalni promet na novih eh, koridorjih TNT. Eh, želim prisrčno pozdraviti skupino obiskovalcev Gabriele Preuss. Gabriele Preuss jih je povabila. Prisrčno dobrodošli na seji našega odbora. Poročevalka je Ines Ajala Sinder, ki takoj dobi besedo. Si. Sve si Evropa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 Eh, instrument za povezovanje Evrope in pa preostali projekti eh, so zelo pomembni za logistiko, ampak vsega tega ne bom zdaj omenjala. Najprej bi se rada zahvalila sekretarjatu. Rada bi tudi povedala, da eh, priprava tega osnutka poročila o logistiki Um, s tem se še vedno ukvarjamo na področju um, čezmejnih evropskih omrežij. No, pri tem sem imela predvsem namen, da v tem trenutku izpostavimo to temo in jo skupaj razvijamo. To je tista vodilna rdeča nit. Uh, Eh, ki vodi tudi rezolucijo o beli knjigi, poročilo gospoda Van Kampa eh, in zdaj imamo še okvir eh, srednjeročne revizije in pa pripravo novih finančnih perspektiv. V tem okviru smo želeli povedati, kako pomembna je za nas logistika v povezavi seveda z vso današnjo in pa prihodno infrastrukturo. V trenutni konjunkturi eh, pričakujemo, da se bo varčevanje počasi zaključilo. Veliko pozivov prihaja strani eh, centralne banke, mednarodnega denarnega sklada in tako naprej, eh, da se začne bolj vlagati, da se povečajo plače in da se zagotovi nov zagon za evropsko gospodarstvo. Poročilo je kratko, v prvem delu sem uh, skušala izpostaviti določene elemente, ki so mogoče lahko zdijo kontroverzni. Sama sem želela pravzaprav sprožiti razpravo o pomenu multimodalnosti in logistike. Tu vse vpliva na raznolikost naših dejavnosti. Eh, logistika je povezana z različnimi vidiki eh, življenja in dejavnosti, ki so zelo različne. Naprimer imamo letalski promet, potem železniški promet, cestni promet. Eh, eh, letalstva ne bi bilo brez eh, cestnega in železniškega prometa, kajti sicer bi letališča bila izolirana. Veliki ziv je prost in tekoč pretok blaga, storitev in kapitala ter potrošnikov. To je vse pomembno za razvoj gospodarstva in za evropski način življenja. In zato je potrebna logistika. No, kaj se mi zdi najbolj pomembno? Preveriti to, da se obstoječa zakonodaja izvaja tudi na področju logistike. Ampak tukaj obstajajo zaenkrat določeni izzivi nacionalna zakonodaja eh, ni vedno ustrezna, imamo better legislation oziroma pobudo za boljšo zakonodajo ali pa celo pobudo no legislation at all, nobene evropske zakonodaje in države članice eh, uvajajo predvsem nacionalno zakonodajo, ki povzroča ovire za prost pretok blaga in storitev. In tukaj bi pozvala komisijo, naj bo zelo pozorna. Komisija mora tudi pred sodiščem izpostaviti določene ovire, ki jih eh, postavljajo države članice prostemu pretoku blaga. E potem eh, so se spet vzpostavile določene meje znotraj šengenskega območja zaradi begunske krize. To je tudi povzročilo velike uvire, izpostavljena je bila prej situacija v Kaleju, ampak obstajajo težave tudi drugot. Eh, torej, ne izvajajo se evropske politike in evropske odločitve in to eh, takoj vpliva na sektor prevoza blaga. Eh, prav tako gre za eh, učinke na gospodarstvo Evropske unije in na dobavne verige. Potem imamo tukaj še eno področje, ki eh, je tudi pomembno. Connecting Europe Facility je opravil ogromno delo, vzpostavili smo nove koridorje s pomembnimi področji. Tukaj je bilo upravljeno veliko prizadevanja za to, da se vzpostavi neko temeljno, centralno omrežje, ki bi izboljšalo čezmejne probleme in odpravilo ovire, torej da bi eh, promet in pretok eh, bila bolj tekoča. In tukaj smo se soočili z vedno eh, večjo zahtevo odgovornih za logistiko. Naj damo nov zagon tudi globalnemu omrežju. Če ni kapilarnosti, ki bi hranila te nove koridorje, se tudi znajdemo pred eh, težavami. Gospodarska in socialna rentabilnost, tudi okoljska rentabilnost novih koridorjev eh, ni eh, ustrezna. In zato je treba upoštevati tudi vsa ta prizadevanja na različnih področjih. Potem gre za mandat držav članic in tudi v tem odboru ugotavljamo, kakšna je frustracija, zato ker tu vzpostavimo neke načrte za sedem let, ne vzpostavimo tudi proračun, obstajajo pogajanja, ki so zelo težka, dolgotrajna. To so pogajanja z državami, članicami, z regijami, z lokalnimi skupnostmi, z vladami. No, na koncu pa pridemo do tega, da sploh e, nimamo mandata držav članic, ki načrtujejo samo na nacionalni ravni, ko gre za Eh, transport blaga, za infrastrukturo in tako naprej. V določenih primerjih pa države članice celo blokirajo tisto, kar so same sprejele v svetu. In uh, zato sem želela, predvsem v točkah 6 in 7, izpostaviti potrebo, da je treba da, uh, komisijo podpreti, uh, pri tem, da se najdejo sredstva za uh, nasprotovanje takšnemu delovanju, uh, torej delovanju držav članic, ki načrtujejo po svoje. Uh, Imamo načrte držav članic, njihovih vlad na področju uh, infrastrukture in pa vlagan v infrastrukturo in sicer v imenu gospodarstva in razvoja. Eh, no, ti načrti ne smejo predstavljati ovire za načrte, ki so bili sprejeti na ravni sveta, ki so jih potrdile te same države članice. Načrtovanje na nacionalni ravni, tudi v moji državi, mora biti usklajeno s tistim, kar je bilo sprejeto na evropski ravni. E, če pa si ti načrti nasprotujejo, potem ne smemo zagotavljati sredstev za nacionalne načrte in za vlaganje v to infrastrukturo. Potem bi izpostavila še nekaj v zvezi s financiranjem in pa z absorpcijo sredstev iz skladov. Vem, da pri deseti točki eh, komisija, eh, da ima komisija tukaj drugačno eh, mnenje. Rada bi, si, rada bi prosila komisijo za pojasnila na tem področju. Prevoz blaga na multimodalne načine, multimodalni promet. Na tem področju se mi zdi, da bi potrebovali nekega evropskega koordinatorja za logistiko. Mislim, da bi tak uh, koordinator naredil stvari bolj vidne in prepoznavne. Mogoče ne potrebujemo povsem novega koordinatorja, ampak lahko bi to bolje povezali z že obstoječimi mehanizmi. Eh, nekaj javnih razpisov je uh, sektorske narave. Zato pri 15. točki predlagam naj komisija da večjo vidnost temu sektorju in на и eh, eh, bolje uredi področje platform in pa finančnega okvira. Samo tri točke še. Um, drugi so prej na dolgo in široko govorili, jaz pa zdaj, ko sem poročevalka, ne dobim besede za vse, kar želim povedati. Potem 19. točka. Tukaj govorim o potrebi, da se ponovno razmisli o um, velikosti težkih tovornih vozil, ko gre za CO2. Potrebujemo nove načine transporta, zmanjšanje emisij. Potem 20. točka. Tukaj ustrajam pri zelenih koridorjih. Ti bi lahko bili vzpostavljeni. Uh, na podlagi izboljšav pri vozilih. To so lahko vozila brez ogličnih izpustov, vozila, ki eh, upoštevajo pravila. Po teh koridorih naj bi torej vozila ta multimodalna vozila in olajšala pretok blaga. Pa še to, da mora komisija v roke akterjev dati ustrezen nabor orodij in pravil, ki dobro delujejo. Eh, tukaj imamo, imamo v mislih elektronski eh, vozni park, potem eh, nek skupen nabor, nek priročnik. Morali pa bi bolje predstaviti tudi nove poklice na področju logistike in multimodalnosti. Um, to področje je zdaj v velikem razmahu. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa je na vrsti Klaudija Šmit. Hvala. Najprej se želim zahvaliti poročevalki za poročilo, in za predstavitev poročila. Mislim, da je besedilo v mnogih točkah zelo dobro, predvsem, ko se povdarja vidno večji pomen logistike za evropsko gospodarstvo in možne inovacije za povečanje učinkovitosti ter možnost, da se najdejo rešitve, ki so prijazne okolju. Torej vse to se mi zdi pomembno pozitiven je tudi konkreten predlog gospe Bulčeve, da bi 2017 pripravili razpis za področje logistike, za multimodalni promet in za transportne rešitve za cestna, za mestna vozlišča, kajti tam so največji problemi, to je znano. Zasebne naložbe v logistiko s evropskim sofinanciranjem lahko pametna pobuda, predvsem v mestih, kjer je popraševanje največje. Sem pa odločno proti zrahljanju Evropskega pakta za stabilnost in rast, kajti trajnostno rast ni mogoče doseči z zadolževanjem. Če bi tako bilo, kot piše v poročilu, bi Grčija, Italija, Portugalska, bi morale biti cvetoče finančne krajine Nemčija, nizozemska pa ne. Je pa obratno, ali res potrebujemo koordinatorja za logistiko, o tem lahko razpravljamo, ampak nekakor se nisem mm, na jasnem o tem. Um, drug, naslednja točka, ki pa manjka in je pomembna, je, da pri multimodalnem prometu se ne moremo opreti in omejiti na tradicionalne pro mitne nosilce, temveč da potrebujemo tudi um, perspektivn pristop, pristop za 21. stoletje. Čez nekaj let bodo droni, brezpilotna letala, igrali pomembno vlogo pri eh, prevozu blaga predvsem. In mislim, da moramo izkoristiti potencial brezpilotnih letal in jih vključiti v obstoječ prometni sistem obstoječe prometno omrežje. In vprašanje, ki smo ga že postavili, kje naj bi letela brezpolotna letala, ali naj bi to bili novi koridori ob eh, avtocestah, eh, železniških progah in tako naprej, o tem bi veljalo razpravljati v naslednjih eh, mesecih in letih. Vendar, je na vsak način potrebno, da upoštevamo tudi brezpilotna letala. Še enkrat hvala gospi Ajali Sindar, ampak eh, te točke, ki sem jih navedla, so pomembne in jih je treba vključiti v razpravo. Gospod Toženovski. Hvala. Želim se zahvaliti predvsem poročevalki za osnutek poročila na nekaterih mestih se bomo prav gotovo še lahko dogovorili. Eh, Pomi, eh, tudi jaz mnenja, da sta logistika in multimodalen promet pomembna sektorja prometa. In prioriteta naj bi bila na evropski ravni v naslednjem obdobju. S tem se strinjam. In seveda je tudi eh, dobro, če eh, bolje načrtujemo infrastrukture, nacionalne infrastrukture in povezovanje z evropskimi omrežji, ampak treba upoštevati načelo subsidijarnosti, tudi ob upoštevanju tega, kar je povdarila poročevalka, da bo to pomenilo veliko zapletenih pogajanj. Vendar, verjetno, moramo iskati druge rešitve in najti skupne interese. Zelo me veseli, da, evropski, da poročilo opozarja na satelitski, eh, satelitsko navigacijo na Bigejo. Um, navigačni časovni signal. Um, torej, na vsak način eh, Galilejo je um, zanesljiv navigacijski sistem in mislim, da imamo eh, pri, ob um, Galileju tudi še druge programe, ki so obetavni. In dobro bi bilo, če bi to izkoristili za prometno področje. V zadnjem poglavju je nekaj problematičnih eh, predlogov, predvsem gre za socialni dumping na področju prometa, zatem eh, se lahko skriva tudi pred protekcionizem, ki načinja temeljna načela enotnega trga. To je seveda zelo kompleksno, kako eh, najti pametno rešitev za to. Hvala še enkrat poročevalki za ta osnutek in se veselim nadaljnega sodelovanja in upam, da bomo našli še veliko skupnih točk, za katere se bomo dogovorili. Danke sehr. Jetzt ist Saskun Bilbao Barandika. Izakun Bilbao Barandika. Hvala. Eh, hvala, gospod predsednik, hvala, gospa poročevalka Ines, za opravljeno delo. Eh, strinjamo se s številnimi eh, stvarmi, ki so izpostavljene v poročilu. Logistika je res zelo pomembna in zdaj je čas, da pregledamo ta finančni okvir. Um, lahko bi podpisali vsak odstavek posebej, ampak eh, zdaj nekaj splošnih uh, pripomb. Uh, pogrešam to, kar več čas poudarjamo, uh, namreč uh, to, da je veliko stvari na papirju že uh, napisanih, ampak problem je v tem, da države članice svoje zakonodaje in svojih politik ter svojih proračunov ne prilagodijo odločitvam, uh, ki so jih sami sprejeli skupaj oziroma ki so jih države sprejeli skupaj z Evropskim parlamentom. E, imamo nove železniške koridorje, definirali smo jih leta 2013 in skupaj z državami smo identificirali prednostne naloge. Določili smo, da bodo Evropska sredstva uh, subvencionirala samo to vrstne projekte z določenimi roki. Ampak uh, kaj zdaj vidimo? Države članice ne izvajajo uh, tega, kar smo si zastavili kot prioritete. In kaj to potem sproži? Vsi imamo probleme, obstajajo okoljski problemi, eh, problemi zasičenosti, problemi na trgu, eh, logistični problemi obstajajo. Najprej je treba koherentno in skladno izvajati tisto, kar je bilo določeno pri politikah, ki so bile sprejete in o tem je treba govoriti z državami članicami. Sprejeli smo novi svežen, četrti železniški svežen, zato ker tretji ni bil izvajan. Poznamo ovire, eh, ki obstajajo za trg in za logistiko. Eh, vemo tudi, kako je z investicijami, tudi z zasebnimi investicijami. Dokler ne bo pravne gotovosti, so vlagatelji rekli, da ne bodo investirali. In zakonodajo na evropski ravni tudi imamo. Ne moremo istih pogojev postavljati za vse operaterje, na evropski ravni. Zaenkrat temu ni tako. Če pa bi vse skupaj izvajali koherentno in če bi bile države članice odgovorne, bi bilo veliko stvari že rešenih. Kar se tiče kapilarnosti, strinjam se, da ta mora delovati. Ampak, če prednostnih projektov ne bomo izvedli, potem bo veliko težje delati na ostalih področjih. In eh, s tem so povezani moji dvomi in mogoče bom. Eh, nekaj teh tudi izpostavila. Videli bomo, ne vem ali komisija tukaj lahko zagotovi rešitev, videli bomo, kako bomo dosegli to, da države ne bodo vključevale v svoje proračune več sredstev za eh, zagotavljanje in izvajanje projektov, ki niso prednostne narave. Kako lahko države prisilimo, da bodo izvajale tisto, kar je prednostna naloga? Eh, to nas stane en odstotek BDP-ja na leto, poleg tega so s tem povezani problemi z zasičenostjo. In s tem denarjem in s, tem, s to energijo, ki jo zdaj vlagamo, bi lahko veliko dosegli. E, mislim, da moramo izboljšati interoperabilnost, multimodalnost, to bo ključnega pomena za logistiko in pa tudi usposabljanje. Mislim, da bi morali imeti neko usposabljanje na evropski ravni, harmonizirano, z enotnimi elementi, zato da bodo delavci, ki bodo to želeli, lahko šli iz ene države v drugo in pri tem ne bodo imeli težav. Treba bo narediti eh, tudi eh, posebno omembo inovacij. Inovacije. Eh, to je sektor, ki se spreminja, sektor logistike se vse spreminja in zanima me, zakaj ne napredujemo pri projektu Galileo. Toliko časa že govorimo o tem, pa se nič ne zgodi. Zato bom s svojimi predlogi sprememb skušala ukrepiti eh, koherentnost, potem razvoj interoperabilnosti, eh, skušala bom ukrepiti tudi multimodalnost, eh, usposabljanje in inovacije. Na ta način pa bomo lahko potem tudi prispevali k vlaganjem. Javna, javne naložbe morajo biti koristne in morajo zagotoviti koristno porabo javnih sredstev. Hvala. Jetzt Maria Kielen. Hvala, Mirja Kilenen. Hvala, gospod predsednik, hvala poročevalki za osnutek. Z velikim zanimanjem sem prebrala to poročilo in mislim, da nudi dober pregled nad tem, kar je treba izboljšati na področju logistike v Evropi. Eh, veliko je dobrih predlogov moram povedati, da EU e pravzaprav nima pristojnosti za povečanje učinkovitosti logistike na področju prometa to učinkovitost bi seveda morali izboljšati, predvsem eh, pa je to dolgoročen razvoj in treba je uporabiti digitalna znanja. In temu moramo posvetiti večjo pozornost. Na finskem sem bila ministrica za promet in takrat sem ugotovila, da moramo podjetja poučevati, kako um, povečati učinkovitost eh, delovanja, kaj ti včasih ne poznajo pravil trga in um, mislijo predvsem na lastno korist. Naša naloga je, da spodbujamo dialog in da omogočimo Eh, napredek tudi na področju logistike. Mislim, da je potencial za izboljšanje na področju logistike velik. Moramo eh, ustrezno načrtovati pretok blaga in eh, vloga javnega sektorja je ta, da zagotovi platforme podatkov, ki so zanesljivi in da omogoči dostop do tega, in eh, komisija eh, eh, bi lahko pomagala pri tem, pri vzpostavitvi, eh, mislim, ta platforma sicer deluje pri komisiji, vendar komisija bi morala poročati o rezultatih tega foruma. Mogoče sem pozabila na to, mogoče se tudi ponavljam, vendar eh, mislim, da potrebujemo boljše razumevanje tega, kar imamo in da moramo upoštevati tudi eh, želje potrošnikov in ponudnikov logističnih storitev in želimo si boljši dialog med eh, našim odborom in predvsem tudi tistimi, ki se ukvarjajo s potrošniki in varstvom potrošnikov. Hvala. Um, poročevalka je rekla, da države članice pri tem ne sodelujo. Iz izkušenj vemo, da pravzaprav ni nobenega projekta. In če je še tako dober eh, in če država članica si tega ne želi, ne bo realiziran. Pri um, mehanizmu za povezovanje Evrope smo sprejeli dobre projekte, ampak če se nekdo upre, se to ne. Uh, V resnici komisija mora opozoriti na dodano vrednost, se pravi tudi komisija mora začrtati prioritete. In v Nemčiji ni najpomembnejša povezava Erlangen-Nürnberg, temveč čezmejni projekti ali da se odpravijo uska grla to mora biti glavna naloga, ne pa projekt, ki se bo končal čez 20 ali 30 let. In tu mora razmisliti komisija, da tudi sama določi prioritete, kaj je pomembno za Evropo, ne samo za nacionalne države. In da se to potem poveže, da ne rečemo, da se vsi projekti po Evropi financirajo do 30 odstotki um, sredstev, temveč da bodo prioritete Evropske komisije dobila večji dele sofinanciranja. Tako da bomo videli, kaj je pomembno za Evropo, kaj, kje je Evropska dodana vrednost. Um, in ker gre za evropski denar, bi to lahko izvedli, tudi če nacionalni pomen mogoče ni tako izrazit. In mislim, da se morajo države članice tudi naučiti in tudi komisija lahko povzame nauk iz tega in komisija ima besedo sedaj. Hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje komisija. Pozdravlja poročilo gospe Sender. Mislimo, da je to zelo dobro poročilo. Želim povdariti vidik varnosti, evropski eh, semester, nacionalno načrtovanje in tako naprej. Eh, gospe in gospodje, mislim, da eh, je logistika, tako kot pravi Sender, predvsem. Um, torej, da gre predvsem za svoboden pretok blaga in moramo se vprašati, kaj pomaga logistiki in to so infrastruktura, digitalizacija, financiranje in standardi. Bom zelo krate, gospod predsednik, vem, da se ta seja končuje. Torej pri infrastrukturi, gospe in gospodje, je multimodalnost um, um, ključ ključ, ključni del eh, tega omrežja. Torej, multimodalnost eh, je treba uresničiti in mislim, da je kakovost eh, vozlišč um, treba bolj povdariti v prihodnosti. Naprimer, pri tem delamo pri um, morskih avtocestah, pri um, prevozu blaga in tako naprej. Ta multimodalnost mora delovati, to, te povezave, kakovost povezav mora funkcionirati in to ne gre samo za velike projekte, ki bodo uresničeni čez 20 let, temveč tudi manjši projekti, ki zagotovijo interoperabilnost. Um, Um, ali, um, da se zagotovijo torej infrastrukturni ukrepi za boljši um, um, pritok železniškega prometa, um, plavbe in tako naprej videli bomo, kaj bodo te študije pokazale tudi za logistiko in koordinatorji se ukvarjajo tudi s številnimi dokumenti, ki se ukvarjajo s posebnimi temami. Urbane inovacije, ITS, multimodalnost. In vse to vpliva na logistiko. Veselimo se nadaljnega sodelovanja z gospo Ines Ajala Sinder. In upamo, da bo to vključeno v poročilo. Potem druga točka, gospe in gospodje, ki jo želim povdariti, je digitalni vidik. In tu eh, tran, transport, eh, f, imamo forum za promet in logistiko, ki se ukvarja z digitalnim vidikom in tudi tu moramo vzpostaviti povezavo med različnimi vrstami prometa. Um, Um, torej, da prihaja do povezave med plavnimi poti železnicami, ki so ti vizni člini. In to je razprava, ki eh, poteka v pristojnem generalnem direktoratu in upamo, da bomo že kmalo lahko ponudili dobre rezultate naših eh, razmišljanj. Potem vidik financiranja na to ste nekateri opozorili in mislim, da to pokrivajo številna orodja, ki jih imamo, mehanizmi, obzorje 2020, pa tudi mehanizem za povezovanje Evrope. In eh, še ta teden bo objavljen razpis eh, za nadzor eh, pretoka bla, pre, pre, proteka blaga in tako naprej. In upam, da bodo projekti tudi hitro izvedeni. In ob koncu želim povedati, seveda nas čaka delo eh, tudi v prihodnosti. Treba si ogledati, kakšn, koliko denarja bo v prihodnosti na razpolago. In gospa Ajala Sinder, opozarjate na nekatere točke, ki so pomembne. Naprimer, da bi več pozornosti v prihodnem proračunu namenili vozlišču, vozliščem digitalizaciji. Eh, tako da takoj lahko poberemo te sadeže, ki visijo nizko. Potem eh, v nekaterih primerjih bomo eh, lahko uporabili višji delež evropskih sredstev, če bo prioriteta Evrops, eh, na evropski. Eh, ravn jasna teh projektov in eh, veselimo se nadaljnega sodelovanja in upamo, da bo gospa Ajala Sender upoštevala tudi naša, naše eh, razmisleke in sedaj eh, dobi besedo spet Ines Ajala Sender. Najprej bi se zahvalila vsem tako kolegom poročevalcem v senci kot tudi gospodu Reutersu za vse predloge. Upam, da bodo ti predlogi uh, konkretizirani tudi v obliki predlogov sprememb. Komisiji se tudi zahvaljujem za hitro ukrepanje, za hitro prilagajanje in sprejemanje vprašanj, ki prihajajo iz tega odbora. Na hitro bi odgovorila kolegom, strinjam se eh, glede omejitev. Eh, eh, Galileo je treba podpreti, to je platforma, ki nam lahko na zanesljiv način pomaga pri transportu blaga. Potem kapilarnost, to je omenila Isa Skun. E, kapilarnost e, za me predstavlja predvsem element, e, ki je povezan z EFSI-jem. To, to je neke vrste past. Devet koridorjev je naša prioriteta in ti so zdaj spodkopani. Zato, ker ni bilo še uh, dokončano vse, kar bi moralo biti dokončano. EFSI um, tu predstavlja zasebne naložbe in uh, naloga je, da se identificira uh, različne možnosti in tukaj bo treba še veliko narediti tudi za kapilarnost. Moramo pa poskrbeti, da si stvari ne bodo nasprotovale. mogoče eh, se komu zdi, da nismo dovolj odločni, ampak eh, države članice je treba prisiliti, da harmonizirajo svoje ukrepanje na nacionalni ravni s tistim, kar so že sprejele na ravni sveta. Vili eh, Brandt je rekel, da majhni koraki pogosto vodijo do velikih projektov in tukaj moramo zdaj to zagotoviti potem je treba e, narediti še, da bodo stvari bolj vidne, bolj prepoznavne in da bo tudi zagotovljeno financiranje. E, blago mora potovati. Uh, treba pa je seveda vključiti tudi inovacije ter razvoj kohezije in vključiti tudi dostojna delovna mesta, ki jih moramo zagotoviti na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Rok za odločitev predlogov sprememb je 18. oktober. Glasovanje v odboru Taran bo 5. decembra. Glasovanje na plenarnem zasedanju pa v januarju 2017. Sedaj torej prekinjamo sejo in slišimo se spet o 15. uri pri javni predstavitvi o hrupu. Hvala.